dear colleagues, eh, senior commissario, dear commissioner. Spoštovani kolegi, gospod komisar, mislim, da lahko začnemo. Namreč, kot sem že povedala, je danes zadnji dan oziroma zadnji sestanek našega odbora pred poletnim dopustom. Poleg tega pa je tudi zadnji del našega od, sestanka odbora, ki se je začel včeraj. Imeli smo zelo natrpen dnevni red in zato morda nekaterih kolegov danes ni tukaj. Nadaljevala bom kar v italijanščini. Za začetek bi se rada zahvalila gospodu komisarju, da ste danes z nami. Sestali smo se že dvakrat na začetku tega sklica parlamenta in na to čez šest mesecev. Torej, najlepša hvala za to, da ste tako dostopni in da se z veseljem udeležite našega odbora, katerega pristojnosti so v bistvu povezane z vašim portfeljem na komisiji. Stvari so se od zadnjič nekoliko spremenile, predvsem kar se tiče strategije za digitalno, digitalni trg na področju komisije in zato eh, bomo z veseljem prisluhnili, kaj menite glede avtorskih pravic, glede dostopa do kulturnih vsebin na spletu, pa tudi kar se tiče audiovizualnih zadev in zaščite mladih, predvsem otrok v digitalnem okolju. Potem pa je tukaj še vprašanje proizvodnje vsebine in ustvarjanje novih vsebin. Ampak danes eh, bi se pogovorili predvsem o trenutnem stanju direktive DMS. In kar se tiče odnosa z trenutnim, trenutno zakonodajo in eh, trenutnim delom, ki poteka na komisiji, ter eh, kar se tiče pregleda direktive. Posvetovanja so se že začela v vseh državah članicah, predvsem kar se tiče izvajanja te direktive. Prav zato upam, da se bomo uspeli dogovoriti in da bomo leta 2016, v začetku tega leta, že dosegli dogovor eh, in zadane cilje. Junker je načrt za naložbe vsekakor povdarja infrastrukturni del teh eh, digitalnih hitrih povezav. in bili smo priča velikemu napredku v kakovosti na tem področju. Poleg tega smo veliko pozornosti posvečali tudi veščinam na področju e-učenja in e-poučevanja. Imeli smo pomemben sestanek z obema generalnima direktoratama na tem področju. Poleg tega smo razpravljali tudi o široki hitri povezavi z internetom za šole. Razpravljali pa smo še o proračunskem aspektu teh sprememb. Zaskrbljeni smo predvsem zaradi določenih rezov. V tej povezavi je pomemben tudi Euronet. Prepričana sem, da so vse to vprašanja, o katerih bomo še razpravljali v prihodnosti. Tako sedaj pa bi vam kar dala besedo. Na voljo imate približno 10 minut, potem pa bom dala besedo koordinatorjem. Ti bodo imeli tri minute vsak, na koncu pa bodo lahko komentirali tudi drugi kolegi. Najlepša hvala še enkrat, izvolite. Spoštovana gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Najlepša hvala za ponovno povabilo, z veseljem se vam pridružim. Trenutno smo v trenutku, ko lahko poročam o trenutnem stanju dela v komisiji, ki zadeva vaše pristojnosti. Z veseljem bom odgovoril tudi na vaše vprašanja in komentarje, predvsem glede stvari, ki kažejo na stališče odbora in ki lahko vplivajo na izvajanje dela v komisiji. Pred nekaj dnevi smo začeli z posvetovanjem glede direktive eh, AVMD. Želeli smo doseči pregled glede tega, kak, kako deležniki vidijo ta postopek, kakšne, kakšna, kakšna pričakovanja imajo do direktive za audio-vizualne storitve. pred dvema letoma smo na to temo objavili zeleno knjigo. Poleg tega pa imamo tukaj tudi eh, poročila na lastno mnenju eh, iz parlamenta, ki sta zelo pomembni. Vsekakor mislimo, da potrebujemo več ukrepov na področju evropske zakonodaje glede audiovizualnih medijskih storitev. Trenutna zakonodaja je bila sprejeta leta 2007 in je torej 7 do 8 let stara. Že to je dovolj dober argument za to, da potrebujemo modernizacijo zakonodaje. Ta postopek refit bo zaključen leta 2015, torej še letos. Skupaj z postopkom prenovitve trenutne veljavne zakonodaje, že razmišljamo o možnostih za strokovno nadaljevanje in izboljšavo zakonodaje. Po posvetovanju, ko bomo videli, kakšni bodo rezultati te pos tega posvetovanja, bomo imeli bolj celostno sliko. In eh, takrat bomo zelo hitro in učinkovito začeli z delom, tako da bomo seveda vzdrževali tudi stik z vami in do poletja naslednje leto bi radi pripravili zakonodajni predlog za direktivo in ta predlog bomo predložili svetu kot tudi parlamentu. Tukaj gre za vprašanje, ali so vsa trenutno, veljav, vsi trenutno veljavni zakoni še potrebni? Ali obstaja možnost za deregulacijo, torej da prepustimo določena pravila trgu, udeležencem na trgu, medijem samim? Drugo vprašanje, ki se zastavlja, je, ali je ta sistem nekakšne postopne deregulacije dovolj dober ali dovolj dobro učinkuje ali pa morda potrebujemo strukturne spremembe. Naslednje vprašanje je povezano z zaščito mladoletnih. Kako je s tem? Kakšne so pravne zahteve za spodbujanje evropskih eh, vsebin? Potem imamo tukaj še omejitve in prepovedi za oglaševanje. Torej, oglaševanje in možnost oglaševanja je povezano z količino predvajanega programa, torej tukaj imamo omejitev, in pa prepoved oglaševanja alkohola in tobaka oziroma tobačnih izdelkov. Vprašanje je, ali so ta pravila, ki sem jih navedel, še primerna in še skladna z trenutno, trenutnimi zahtevami, ali jih je potrebno spremeniti ali morda odpraviti. Pripravili bomo tudi pregled zahtev že obstoječih javnih in zasebnih eh, radijskih in televizijskih eh, podjetij, družb. In eh, razmislili bomo o tem, kako lahko pripravimo smiselno zakonodajo za to, da bodo vsebine javnih televizij dostopne in na voljo posod. Trenutno zato še nimamo zakonodaje. V zakonodajnem okvirju za telekomunikacije pa že imamo določbe na to temo. Naslednje vprašanje, ki se zastavlja, je vprašanje enakih pogojev za vse. Tisti, ki so vključeni v področje uporabe te direktive, morajo biti enako konkurenčni kot tisti, ki niso vključeni v to direktivo ali je tukaj morda potrebno razširiti področje uporabe ali ga morda tudi zmanjšati. Govorimo o zaščiti mladih, o zaščiti javnega interesa in o zagotavljanju kakovostnih standardov, pa tudi o omejevanju oglaševanja in eh, vključevanju določenega nadzora nad programom. Torej, vse to je relevantno za določene teme ni pa veljavno za vse storitve, ki omogočajo video vsebine, ki jih lahko pridobimo doma. Torej, nekateri izmed ponudnikov so tehnično pripravljeni ponujati ta, um, te vsebine in vprašanje je, ali so tudi odgovorni za zaščito mladih in tako naprej. Gre za spremembo, o kateri razmišljamo, pred desetimi leti to še ni bilo relevantno vprašanje, sedaj pa se moramo soočiti z tem vprašanjem in razmisliti, ali bomo te storitve torej vključili v področje uporabe direktive. Ob začetku leta smo s tem začeli, proti koncu leta 2015 se lahko ponovno pogovorimo o programu prenovitve. Imam pa prošnjo za vas sektor telekomunikacij in sektor digitalnih medijev ter tudi eh, televizijskih programov in podobnih storitev se trenutno zelo hitro spreminja. Prav zato ne moremo slediti klasičnemu načinu postopanja Evropske komisije. Že dve leti je potekalo posvetovanje z pomočjo zelene knjige in s pomočjo posvetovanja s parlamentom in drugimi deležniki če bomo potrebovali še dodatna tri leta in potem bomo potrebovali še več časa za to, da bo to prenešeno v nacionalno zakonodajo. Torej, če bi šele leta 2020 sprejeli to zakonodajo, potem bo to nesmiselno. Vsi se nam bodo smejali in sektor se nam bo v bistvu smejal. Namreč eh, ustvarili bomo zakonodajo, ki je potem ne bomo več spre, mogli več spreminjati. Prav zato vam kot odboru za kosilo, za, odboru za kulturo postavljam vprašanje, ali ne moremo delovati hitro, ampak natančno. Ampak vseeno, hitreje kot sedaj. Pogovarjal se bom tudi z eh, predsedstvi sveta, ki bodo predsedovala v 2016, da bi to pospešili in da bo svet dosegel svoje rezultate tako hitro kot parlament, tako da bi lahko začeli z trialogi čim prej. Na tak način bi lahko imeli strokovne odgovore in strokovne rezultate že naslednje leto. Namreč eh, skrbno delo in hitro delo si ne nasprotujeta nujno. Drugič. Vsebinsko gledano najbolj obsežna zadeva je, so, so avtorske pravice v Evropski uniji, tudi na področju digitalne družbe. Zahvaljujem se komenta za komentarje kolego in kolegic iz prejšnjega tedna v Strasburju. To so vsekakor vsebinsko dobro utemeljeni komentarji, ki smo jih vzeli zelo resno. Kar se tiče predelave, prenosa, formatiranja in uporabe vsebin, ne glede na to, ali gre tudi tukaj za glasbo, petje, filme, knjige, literaturo, časopise ali karkoli podobnega. Digitalna tehnološka revolucija je v to področje vključila vse navedene medije. Ne moramo se pretvarjati, da je svet enak, kot je bil pred 30 leti. Ampak po drugi strani moramo razumeti tudi, kako je situacija v drugi smeri. Namreč avtorske pravice ne smemo razvijati samo na tehničnem področju. V spredju ne sme stati samo to, kar je tehnično mogoče, ampak tudi to, da mora Evropa dobro upravljati z svojo kulturno dediščino in svojim kulturnim bogatstvom imamo veliko kreativnih ljudi, avtorjev, skladateljev, pisateljev, urednikov, režiserjev, glasbenikov. To so ljudje, ki so ustvarjali v preteklosti in še ustvarjajo. In prav tem ljudem moramo dati dobro, novo perspektivo. Vedno govorimo o avtorskih pravicah in o zakonodaji na tem področju. Kaj pomeni to? Avtorske pravice so pravice za ustvarjanje kopij, za ponovno reproduciranje. Zakonodaja o intelektualni lastnini pa določa pravice osebe, ki je avtor nekega umetniška dela. Torej, ta dva izraza se pogosto zamenjujeta, imata pa drug temelj, drugo, drugo izhodišče. In to je bilo jasno tudi v razpravi v Strasburu prejšnji teden. tehnološke spremembe bi morali bolje izkoristiti. Vseeno pa te spremembe ne smejo biti tiste, ki oblikujejo zakonodajo. Ne, politika mora oblikovati to, kar je tehnično mogoče. Politika mora zadati okvir, v katerem bo tehnika sicer omenjena, ne bo pa prevladovala. Zame je v spredju vprašanje, kako lahko dosežemo, da bi ta kulturna raznolikost našega, naših kreativnih del imela dobro prihodnost. Lepo je, da tudi danes obstajajo 15-letniki, ki želijo postati skladatelji, novinari, pisatelji ali kakršnikoli drugi ustvarjalci. In če se za to odločijo, seveda pričakujejo, da bodo čez 10 ali 20 let lahko s tem, s tako službo, služili denar za življenje. Mi kot uporabniki imamo veliko potrebo in želje potem, da vidimo to umetnost. Želimo si glasbe, želimo brati knjige, želimo videti filme, videoposnetke, brati časopise. Vse to želimo brati, videti in poslušati tudi preko spleta, digitalno in v našem interesu je, da bomo čez deset let še vedno imeli nove ustvarjalce. Namreč eh, v nasprotnem primeru bomo čez 30 let odvisni od tega, kar je bilo v preteklosti že objavljeno. Torej najti moramo ravnovesje med uporabniki, med eh, spletno družbo in na drugi strani med eh, ustvarjalci, torej med kreativnimi ljudmi, ki so zaslužni za to, da ustvarjajo nova dela s pomočjo svojega talenta, s pomočjo svojega dela, svoje srčnosti in tako naprej. Pomembna pa so tudi načela in izjeme, seveda. Načelo je tukaj jasno, namreč prenosljivost. Delo, ki smo ga kupili, lahko vzamemo s seboj posod v Evropi, to lahko beremo, gledamo, poslušamo kjerkoli. In to ne sme biti omejeno z nacionalnimi mejami. Torej, načelo je čezmejni dostop do vsebin za uporabnike, seveda. Ampak, po mojem mnenju, načela niso nekaj, kar vedno brez izjeme velja vsako načelo ima tudi nekaj izjem. In prav zato bi se morda posvetil evropskemu filmu. V resnici gre tukaj za filme, ki so posneti v državah članicah z različnimi jeziki in o različnih temah. In prav ti kažejo raznolikost in bogatstvo kultur Evrope, Evropske unije. pomagati moramo pri, pri tem in jim svetovati, tako da bo imela evropska filmska industrija prihodnost. Enako velja za šport. Ne želimo si, da bi v prihodnosti imeli finančno perspektivo samo za nogomet, samo za dva glavna kluba v Evropi. Ne. Mislim, da moramo to vzpodbujati. Torej, Razmišljati moramo o izjemah za posebne skupine, torej izjeme od uh, avtorskih pravic ne veljajo za določene skupine oseb, naprimer za um, ljudi, ki imajo določeno invalidnost, potem za ljudi v šolstvu, za raziskovalne namene, za kulturne ustanove, naprimer knjižnice in tako naprej. Potem pa se zastavlja vprašanje, ali imajo izjemo za raziskovanje samo javni, javni inštituti ali tudi zasebne inštitucije, zasebni raziskovalni inštituti. Če tega ne bomo starili, potem je to vprašanje, kako bomo razmejili v primeru javno-zasebnega partnerstva, kdo lahko uporablja avtorske pravice in kdo ne. Namreč pravila, ki jih postavljamo, morajo biti takšna, da jih ni mogoče preprosto zaobiti. Meje, ki jih postavljamo in izjeme, ki jih dovoljujemo, morajo upoštevati vsi uporabniki. Namreč nima smisla, da bodo potem vsi iskali nekakšne luknje in ovinke, kako se izogniti tem pravilom. Do konca leta si želimo pripraviti predlog za avtorske pravice. In še tretja točka, digitalne veščine naših državljanov. To je povezano z kulturo in izobraževanjem, torej neposredno povezano z vašim odborom. Obstaja velika konkurenčnost za digitalna delovna mesta. Predvidevamo, da bo v sektorju informacijskih tehnologij v naslednjem letu oziroma v naslednjih letih kar 160 tisoč novih delovnih mest. Torej v tem sektorju razvoja programske opreme bo potreba v naslednjih letih po kar 160 tisoč novih specialistih na področju eh, programiranja in informacijskih tehnologij mi vsekakor nimamo dovolj kadrov, da bi to pokrili. In če si ogledamo digitalni sektor v, na japonskem, kitajskem in v ZDA, potem vidimo, da potrebujemo večjo konkurenčnost. Tukaj v Evropi moramo nadaljevati naš razvoj, ponuditi moramo več študijskih mest za programerje informatike, in izboljšati digitalne veščine naših delavcev v vseh področjih gospodarstva. Na tak način bomo postali bolj konkurenčni. Državljanom moramo povedati, da se morajo digitalno izobraževati, saj je to za njih in za njihova delovna mesta res ključnega pomena. Torej, če se vrnem k tehničnim zadevam, govorimo tudi o dodeljevanju frekvenc, to vas deloma zadeva. Dodelevanje megahertznih frekvenc. Namreč 700 eh, megahertzne frekvence, ki jih dodeljujemo mobilnim industrijam, izboljšajo kakovost mobilnih komunikacij, zmanjšujejo število eh, področji, kjer ni signala Ampak, ko prenašamo te frekvence, ne smemo omejevati radijskih kanalov. Vse to pa je seveda smiselno samo, če se koordinira na evropski ravni. Novembra bomo pripravili v Ženevi konferenco o komunikacijah in potrebujemo skupno enotno evropsko stališče. Le v tem primeru bomo imeli dovolj moči, da svoje stališče uveljavimo v primerjavi z Ameriko in Azijo. Za dodelevanje frekvenc in za sproščanje frekvenc, tako da bodo namenjene digitalnemu, eh, digitalni hitri povezavi, potrebujemo usklajen časovni načrt, ki bo enako izvajan v vseh državah članicah. Poročilo gospoda Lameja je tukaj zelo pomembna podlaga in predlagam, da si ga tudi preberete. Pa še zadnja točka, Euronet in Euronews. Sam menim, da sta obe zelo pomembni storitvi. Namreč, če potrebujemo širšo evropsko javnost, In če potrebujemo več medijev, ki bi oddajali v vsej Evropi, potem potrebujemo oba ta projekta, projekta kljub temu, da ste se med seboj zelo različna. Euronet je dobro vzpostavljen, dobro strukturiran in opravlja dobro delo, pripravlja dobre programske elemente, ki jih potem prevzemajo radijski, radijski kanali po vseh državah članicah in na ta način polepšajo, izboljšajo svoj program. Torej, veliko vsebinskih enot imamo, ki jih pripravi Euronet in potem to prevzamejo različni radiji po vsej Evropi. Gre za enako vsebino, ki je objavljena po vsej Evropi v bistvu. Zavzemam se za stabilno sofinanciranje evroneta iz evropskega proračuna, potrebujemo pa tudi srednjeročno zagotovilo za financiranje tega programa. Na ta način bo, bomo vzpostavili varnost pri urednikih, to pomeni, da bodo lahko zaposlili dobre in kakovostne sodelavce. Pogovarjal sem se tudi za direktorjem Euronewsa v Lijonu sem ga trikrat obiskal in eh, v celotnem prvem let, polletju leta 2015 sva bila v zelo tesnih kontaktih. Euronews trenutno ni v najboljšem finančnem stanju. Direktor išče novega družbenika za Euronews, ker so ga tako pooblastili v odboru. In uh, poleg tega bo Euronews izgubil svoj tržni delež. Zaradi proti nekakšne vojne med Rusijo in Ukrajino smo slišali tudi veliko kritik na račun njihovega programa. Zakaj? Zato, ker, eh, EU, ker Euronews ni evropska inštitucija, ni evropska agencija, uh, seveda Evropska unija prispeva veliko denarja tja, ampak ne evropske države imajo tudi delež pri tem programu. Intenzivno smo se pogovarjali z novimi investitorji in z bodočim um, delničarjem. Gre za evropskega oziroma egipčanskega podjetnika, ki je kristijan in je zelo evropsko orientiran. Mislim, da smo se z njim pogovarjali o zagotovitvi evropskih interesov in o evropski odgovornosti do poročanja. Našli smo neke skupne točke. Če bo ta egipčan pripravljen sodelovati in bodo tudi Rai Italija in francoski javni televizijski program to podprli. Potem imamo mi tukaj eh, predkupno prednost za eh, to zadevo. V tem primeru ne bo drugih del, eh, del, delničarjev, ki bi se vključili. Potem pa imamo tudi nekakšni programski svet, ki bi določal svet in ki bo imel predsedujočega, ki bi usklajeval to, eh, ta program z našimi politikami. Poleg tega smo določili tudi določene smernice glede poročanja, tako da bo sedaj uveljavljeno spremljanje, da ne bo poročanje preveč favoriziralo naprimer Rusije, kar bi lahko ogrozilo in eh, prineslo negodovanje v določenih državah članicah. Torej, v primeru, ko pride do konfliktov z evropskimi interesi pri poročanju, bo ta eh, način spremljanja in nadzorovanja programa lahko ukrepal. V letu 2016 bomo storili vse, da bomo zagotovili dovolj finančnih sredstev tako za Euronet, kot tudi za Euronews. Tako da ne bo prišlo do vprašanja, ali bomo izbrali Euronews ali Euronet. Ne. Za obe storitvi potrebujemo evropsko perspektivo z proračun, proračunskimi sredstvi. Hvala. Grazie, komisarju, per questa interesante. Hvala lepa, gospod komisar za to zelo zanimivo in izčrpno predstavitev strategije komisije v zvezi z direktivo o audiovizualnih storitvah. Pomembno je, da smo se sestavili cilj do leta 2016 in da a, bodo s tem povezana kasneje tudi posvetovanja. Seveda eh, bi radi sodelo, sodelovali z vami tudi v tej razpravi. Dovolite še eno eh, pripombo o eh, Euronews in Euronet. Danes je potekalo glasovanje. Glasovali smo o mandatu za kolega Sovjevskega in pri eh, predlogu sprememb za Euronet smo prosili za to, da bi se vsaj obnovila sredstva oziroma še povečala za uh, program Creative Europe. Tudi to je torej zelo pomembna točka. Ustrajati moramo pri svojem stališču in zauzeti se moramo za to, da nam ne bodo okrnili teh tako pomembnih finančnih sredstev. Dobro, ne bom dlje govorila. Gospa Kramar se je javila k besedu. K besedi izvolite. Najprej bi se vam rada presrečno zahvalila, gospod komisar. Gospa Ferhajen govori. Hvala lepa, da ste danes eh, z nami v odboru. Eh, vedno smo v dialogu in mislim, da eh, imamo na dnevnem redu zelo pomembne teme za kreativni sektor. Zelo pomembno je, da vse teme med seboj usklajujemo Upoštevati moramo različne vedike iz različnih odborov, tako da bomo ob koncu ustvarili primerno ravnotežje. Zato bi se vam rada zahvalila, da ste danes z nami. Najprej, kar se tiče direktive o audiovizualnih um, storitvah. E, treba jo je začeti izvajati kar se da hitro, kajti če bomo še dolgo čakali, potem bomo tako zaostali, da ne bomo ujeli novega tehničnega razvoja. In to bi pomenilo, da bi morda en ali dva problema rešili, lahko pa bi reševali zadeve tudi v napačni smeri. Zato je pomembno, da hitro ukrepamo. Ampak seveda moramo biti pri tem temeljiti. Zato sem vesela, da ste uvedli tudi posvetovanja. Zanima me, kje so po, vaje, po, po vašem mnenju problemi. Ampak uh, sicer smo si pogledali sami dokumente. Kdaj naj bi potova, uh, posvetovanja stekla? In zanima me, kdaj boste ovrednotili to, kar boste izvedeli v posvetovanjih. Kajti do naslednje pomladi želimo predlog. Uh, je ena zgodba, seveda pa je pomembno tudi to, da dobimo oceno eh, izsledkov posvetovanj. Potem ste omenili avtorske pravice. So razlike med avtorskimi pravicami in pa intelektualno eh, lasnino. Dejali ste, da potrebujemo ravnotežje med avtorskimi pravicami in pa med uporabniki in pa omrežne skupnosti na drugi strani. Torej, na drugi strani so tisti, ki te pravice eh, potem konzumirajo pomembno je, da imamo predvsem tudi umestne strukture. Pri tem nimamo v mislih samo avtorskih pravic in koristnikov, ampak tudi tržne strukture so eh, zelo pomembne. Igralec, glasbenik, gledališčnik, novinar, avtor včasih ne more sam vzpostaviti vse trž, vseh tržnih struktur. Zato je pomembno, da se v razpravi ne osredotočamo zgolj na potrošnika in pa na avtorja, ampak tudi na umestne strukture. Kaj bi lahko izboljšali v novem digitalnem okviru? Kaj je treba prilagoditi? kajti s temi eh, umestnimi strukturami so, povez, strukturami so povezani tudi producenti, eh, pa eh, publicisti. Tudi s tem so povezane določene pravice. In to je zelo pomemben sestavni del. Potem ste omenili izjeme. Dajali ste, da morajo izjeme ostati izjeme in ne smejo postati pravilo. In zato sem vam zelo hvaležna. Uh, pri izobraževanju in raziskovanju si moramo pogledati, kaj je nujno in pomembno. Strinjam se z vami, nisem proti izjemam na tem področju, ampak razmisliti je treba o tem, kakšne posledice bo im, bodo imele izjeme in kako daljnosežne so lahko te izjeme. Kajti, če bomo uničili vsako poklicno vsebino, zato ker mi, treba, mi ni treba knjig več plačevati, ker se lahko vse naložim na internetu, torej za področje izobraževanja imamo eh, izjeme, kateri se Srbi izgubili eh, strokovne knjige. In ob koncu bi bilo tako, da bi eh, pač vsak od učiteljev nekaj dal na splet. To seveda ni naš cilj, zato moramo ustvariti ustrezno ravnovesje. Isto velja za raziskovanje. Imamo univerze, ki se Eh, financirajo izključno državno, to eh, sicer ni problem. Če pa, se, če pa imamo potem sofinanciranje preko projektov, potem je treba dati, na, eh, dati um, um, zadeve, potem je treba upoštevati tudi avtorske pravice. Verjetno ni ene rešitve za vse primere. Natančno si je treba pogledati, na katerih področjih bomo eh, stvari kako uredili. Eh, Euronet in Euro plus, Euro plus, plus pozitivno spremljate in podpirate. Zlasti je to pomembno na področju radija, kajti pomembno je, da imamo majhne ustanove, ki se sicer ne bi mogle privoščiti evropskih vsebin za razliko od velikih oddajnikov, VDR naprimer. In Euronet Plus bo dosegel ravno njih. Namreč v tem smislu, da bodo tisti, ki poslušajo eh, lokalne radijske postaje, dobili dostop do evropskih vsebin. Hvala lepa za to. Kar se tiče Euronews, hm, v zvezi s tem nisem povsem zadovoljna zlasti, kar se tiče Ukrajine, Rusije. Monitoring spremljanje je pomembno. Vse skupaj bi moralo biti nekoliko pregledneje in odprteje. Kajti uh, besedilo je bilo drugačno v ruščini in v uh, ukrajinščini. In to je že velika reč. Kratkoročno uh, je prišlo celo do zaprtja. Spremljati moramo razvoj Euronewsa vnaprej vesela sem, da bomo ustanovili eh, programski sosvet, to je pomemben korak. Vprašanje pa je, katere skupine bodo tam konkretno zastopane in bodo lahko izvajale vpliv. Treba se je pogledati, kako bo zadeva v prihodnje potekala. Hvala lepa, da ste bili danes z nami in veselim se oziroma upam, da bomo nadaljevali z dialogom v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa kolegica Kamerevert. Hvala lepa, uh, gospod komisar. Spregovorili ste o pisani paleti tem, s katerimi se bomo ukvarjali. In na vseh področjih ste oblikovali tudi pravilne vprašanja. In seveda eh, vsi z napetostjo pričakujemo odgovore Evropske komisije na ta vprašanja. Dovolite nekaj pripomp. omenili ste direktivo o audiovizualnih storitvah. Omenili ste jamstvo ponudnikov. To je zapleteno področje, kajti ponudnikov ne smemo narediti odgovorne za vsebine, ki jih niso sami oblikovali. Sama sem zelo skeptična in zadržana glede tega. In mislim, da moramo tukaj zelo paziti da ne bomo zapadli vse, eh, nadzoru vsebin na področju spleta. Seveda pa je tu vprašanje nasilja pri zaščiti mladih oziroma mladih uporabnikov spleta. V Evropski uniji imamo v zvezi s tem različne poglede in pa zelo eh, različne metode. Naprimer, eh, nekateri filmi so. Eh, dovoljeni v Veliki Britaniji za občinstvo, ki je staro 12 let in več, v Nemčiji pa naprimer 16 let in več. Moje vprašanje bi bilo, ali razmišljate o tem, da bi razvili modele samoreguliranja. Kajti ti modeli so na področju zaščite mladih zelo dobro delovali v Nemčiji. Na področju filmov in pa na področju videoigric imamo dober sistem. Torej, država ne določa, uh, kaj si lahko ogleda uh, mladina, od katerega leta naprej. Odgovorni sami uh, vodijo posvetovanja in najdejo razumno rešitev. Morda bi lahko pri omenjeni direktivi uvedli oziroma okrepili mehanizme za samo nadzor. Potem, kar se tiče avtorskih pravic. Omenili ste osrednje točke in spraševali ste se, kako bi v Evropi opredelili izjeme in meje. V razpravah v Evropskem parlamentu smo že doživeli zelo burne razprave. In v osredju je bilo vprašanje panoramske svobode. In to vprašanje je posod po Evropi očitno posem različno urejeno. In res mislim, da moramo najti dobro ravnotežje med pravicami koristnikov na eni strani in pa med eh, pravicami do intelektualne lastnine na drugi strani. Pred očmi pa moramo vedno imeti to, da je kulturna vsebina, ki doseže eh, koristnik je dobra vsebina. Kajti kaj mi koristi dobra knjiga, ki ne pride do koristnika, ker je čisto enostavno preveč zapleteno dopriti do te vsebine ali pa jo sploh zaznati. Ustvarili bomo tudi izjeme na področju izobraževanja in eh, raziskovanja in to je po mojem mnenju že osrednje vprašanje. V tej povezavi pa bi rada povedala še to. V zadnjih dneh me je zmotila objava, kot jo je zaznala Evropska komisija. In to povezavi z razpravo o eh, mrežni eh, neutralnosti in pa eh, ničnih ocenah. Parlament se sedaj pogaja o mandatu, o zero ratingu, Nič nismo sprejeli. To se je pojavilo v razpravah. Na koncu smo potem izuzeli prepoved uh, zero ratinga. Komisija pa je potem javno dajala, da so nične ocene dovoljene. In to se mi je zdelo tako, kot da um, komisija obrača resnico. Kajti mi smo na zadnje dajali dobro, nič ne bomo rekli o tej temi na področju CSN. -a. Potem pa je komisija dejala, da izredno dovoljuje uh, zero ratinge. To se mi je zelo čudno. In po mojem mnenju je to obnašanje, ki izkrivlja konkurenco. Ponudniki eh, telekomov potem ponujajo pogodbe, ko rečejo, naprimer, da Netflixa ne bodo zaračunali v širokopasovnem internetu, kar pa je bilo v pogodbi rezervirano oziroma um, navedeno. Evropski parlament je vedno povdarjal, da želimo preprečevati um, izogibanje avtorskim pravicam in sicer tako, da želimo ustvariti možnosti, da se da enostavno in preprosto eh, eh, dosegati eh, audiovizualne vsebine. In če lahko dovolimo zero, rate, če dovolimo zero rating, in tukaj gre ravno pri filmih in glasbi, tukaj gre ravno za glasbo in za filme, torej če to dovolim, potem preprečim, da lahko majhni ponudniki ponujajo ravno takšne vsebine. In po mojem mnenju je to tudi iz konkurenčnega vidika nekaj, kar ni v redu. Ne mora komisija reči, da je zero rating nekaj uh, zelo dobrega. S tem se enostavno ne morem strinjati. Euronews in Euronet. Zelo sem vesela, da ste se tako zauzeli za Euronet. To bo Euronetu tudi zelo pomagalo. Mislim, da moramo zagotoviti tudi trajnost financiranja. Pri Euronews pa sem tudi sama kritična. Največji problem je vprašanje redakcionalne neodvisnosti uh, tega programa. In tukaj je vse eno, ali to financira Evropska komisija. Kajti Evropska komisija je v preteklosti eh, pričakala eh, nekakšno pozitivno poročanje evropskih zadevah, lahko pa je to nek oligarh, ki si kupi deleže pri Euronewsu in eh, potem pričakuje, da bo Euronews uganjal njegovo politiko. In pravzaprav vseeno mi je, kdo je tisti, ki vpliva, ali je to komisija, ali oligarh, ukrajinski ali ruski. V vsakem primeru ne bi smelo priti do vpliva se strani lastnika na redakcijski program. In dokler je Evropska komisija udeležena pri financiranju, bi morala biti zagotovljena redakcijska neodvisnost kajti to je eh, neke vrste javno financirani eh, program in zato bi moralo biti zagotovljeno tudi neodvisno poročanje. Preko tega sosveta oziroma preko tega monitoringa bo sedaj to upam zagotovljeno v prihodnosti. Seveda pa je s tem povezano tudi vprašanje, kakšen naj bi bil ta sosvet, eh, kdo bi tam sedel ali bo to sledilo modelu nekega eh, javnega eh, radijsko-televizijskega programa eh, ali bo to sledilo bolj britanskemu ali nemškemu modelu. O tem bi rada izvedela kaj več. Kaj je to za Evropski parlament pogoj? To je temeljno vprašanje, ali bomo še naprej podpirali oziroma to financirali ali ne, kajti za nas eh, je treba, kar se nas tiče, treba nujno zagotoviti eh, uredniško neodvisnost, zato da se bo lahko upravljalo kakovostno delo. Če tudi eh, se preko Euronewsa objavlja tudi kritično stališče do Evropske unije. Hvala lepa. Še trije kolegi bodo spregovorili, pa potem pa bomo dali gospodo, eh, besedo gospodu komisarju. Gospod Ljuer, prosim vas, da se omejite na tri minute, pravi eh, predsedojoča. Hvala lepa, poskusil bom. Hvala lepa, eh, gospod komisar. Juvanet plus. financiramo tak program, tak program potem uh, naj povem, da me nekoliko moti razvoj Euronewsa. Imate kolege iz SND in pa iz EKR-ja, ki so zaskrbljeni in kolegi imajo podobne skrbi. In to je potrebno upoštevati. Model uh, subvencij, potem uh, nadzor ali ne nadzor, to vse skupaj je velika zmeda, zelo zmeden medijski model. Uh, boljše, boljše svoboden model, ne pa takšen, da ga upravljamo. Moje vprašanje za vas bi bilo sledeče. Ali gre tukaj za konflikt interesov, ko imamo ta hibridni model med zasebnim in javnim sektorjem, ki segata drug od drugega? da sploh ne omenjamo vprašanja, ali je to dobra poraba javnega denarja v težkih finančnih okoliščinah, kajti sedaj trošimo denar za subvencije namesto za druge programe, ki eh, v Evropski uniji, za katere eh, se sploh ne namenja denarja. Devet tednov eh, je bilo potrebnih za odgovor na moje vprašanje o Euronews. Potem pa sem objavil um, tiskovno uh, sporočilo, da nisem odgo dobil odgovora na svoje parlamentarno vprašanje, ampak kako skrivnostno na ključe, čez tri ure sem potem prejel odgovor. Pros, ali bi vas lahko prosil, da se to v prihodnje ne zgodi več? Kajti, če postavim vprašanje, je lažje, da enostavno takoj dobim odgovor, kot pa da se moram uh, potem uh, v tisku pritoževati, da ga nisem dobil. Hvala lepa, Helga Trupel. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Hvala lepa za vašo predstavitev. Strinjam se z zadnjimi točkami, ki ste jih omenili. Pozdravljam, da se zauzemate za financiranje Euroneta. Veste, da vas odbor za kulturo podpira. In kar se tiče eh, Euronews, eh, naj povdarim to, kar je že povedala kolegica pred menoj. Uradniška neodvisnost je absolutno nujna. Vsakačna druga rešitev je nesprejemljiva. Če neodvisnosti ne moremo zagotoviti, potem bi morali razmisliti o tem, da eh, bi se Evropska unija bolj upletla ali pa da izstopi, da pa imamo takšen sistem, ko eh, financiramo nekaj, eh, česar ne moremo politično legitimirati, to je nesmisel. Potem ste omenili direktivo o, oziroma spremembo direktivo o audiovizualnih storitvah. Naj povdarim, da je pomembna pravica eh, do poiskanja eh, oziroma iskanja eh, pravic. Pomembno je, da imajo potrošniki dober dostop. Pomembno je, da imajo dostop do visokokakovostnih vsebin in da jih tudi najdejo. Potem bi rada omenila še eno točko nikakor ne želimo nadzora vsebin. In kar se tiče odgovornosti ponudnikov, je za nas zelo pomembno, da ne pride do poseganja v svobode ponudnikov internetnih vsebin. Prenosljivost vsebin, to ste omenili, Če smo si v neki državi članici kupili abonma, potem moramo imeti dostop do tega tudi v druge države članice. To se mi zdi pomembno. Potem ste omenili kulturno raznolikost. Najti moramo možnosti za trajno financiranje evropskega filma. E, za ničesar se še niste e, zavezali, pa vendarle bi me zanimalo, kakšne konkretne rešitve imate v mislih. In dovolite še dve vprašanje. V preteklosti je bil to vedno konflikt. V moji politični skupini smo uh, proti uh, uh, sledečemu. Um, smo proti uh, kakršnemu koli poseganju osebine imamo zelo različne ureditve panoramske svobode v Evropski uniji. V večini držav članic je to prosto, v drugih pa obstajajo eh, ureditve, kar se tiče naprimer arhitektov in tako naprej. Zanima me, kaj konkretno imate pred očmi in kakšne predloge želite izdelati. Hvala lepa. Eh, Zaključili bomo s tem prvim krogom vprašanj, sedaj pa vam dajem besedo za odgovore. Povedzim. Ähm, zunächst einmal, ich nehme die Fragen mit meinen Mitarbeitern sehr. Hvala lepa. Torej, ehm, na nekatera vprašanja vam bom ponudil odgovore zdaj, ampak eh, določene odgovore boste prejeli v naslednjih tednih, kajti še vedno delamo na tem. Direktiva o audiovizualnih storitvah. 30. septembra bo ureditev potekla. Vprašanja. Torej, odgovoril bom na nekaj vprašanj. Um, torej, tukaj gre za enaka pravila za vse. Eh, ali potrebujemo drugačna pravila znotraj kroga eh, deležnikov ali pa potrebujemo širše področje. Potem gre tukaj za eh, vprašanje pravic potrošnikov in pa storitev na zahtevo. Potem gre za vprašanje uh, sovražnih vsebin, ali bi morali tukaj ukrepati. Tukaj, tukaj je prišlo do razvoja v družbi, uh, ki ga pred desetimi leti še ni bilo. Pri zaščiti mladih gre za vprašanje, ali. je še primerno razlikovanje med um, vsebinami na poklic ali pa pač med drugimi digitalnimi vsebinami ali bi morali ta sistem spremeniti. Potem gre za vprašanje učinkovitosti. Pri vseh teh točkah se postavlja vprašanje, ali so stvari dosegle svoj namen. Ali so komisija, svet in parlament dosegli tisto, kar so, želi, kar so uvedli pred devetimi leti, ali so dosegli svoje namene, ali pa so bili to zgolj neučinkoviti instrumenti. Pri vsem tem pa preverjamo tudi stroške. Ali so stroški upravičeni glede na koristi, ki smo jih želeli doseči? Ali je to razmerje v redu, ali pa smo zgolj ustvarili upravno breme, in potem gre tudi za vprašanja notranjega trga. Ali je načelo države porekla še naprej smiselno? Ali je to v nasprotju za razvojem trga? Potem, kje eh, je načelo eh, države porekla ustvarjalo težave v praksi? Vse te teme pa lahko tudi preverite na spletu. Želimo izdelati predlog za posodobitev te direktive, te direktive do, janu, do junija naslednjega leta. Ampak moramo, na tem moramo delati zdaj. Seveda pa moramo eh, prej ovrednotiti tudi rezultate posvetovanja zato da bomo potem januarja učinkovito in kar se da hitro eh, delali na tem in potem eh, še pred ehm, aprilom eh, izdelali predlog, da bo potem to sprejeto do junija. Moj cilj bi bil, da bi sporočevalci in pa s mandatom sveta v drugi polovici leta začeli se pogajanje. Rad bi eh, eh, dosegel preboj eh, pri tej direktivi že konec leta 2016. Torej, kot že rečeno, naši cilji so visoki, ampak eh, v skupnem interesu je, da se to doseže. Veliko ponudnikov, ki imajo vprašanja in pomisleke, bi bilo dobro, da imajo jasnost. To bi bila njihova prednost. Mislim, to bi bilo dobro za njih. Namreč na ta način bi vedeli, kako oblikovati svoj program v prihodnosti. Kar se tiče avtorskih pravic, tukaj imate seveda v celoti prav. Namreč eh, po eni strani imamo uporabnika, spletno skupnost, informacijsko družbo, na drugi strani pa imamo seveda lastnika avtorskih pravic, imetnika avtorskih pravic, vmes med njima pa je še veletrgovec, ki trguje z tem, ki to trži. Tukaj imamo založnike, knjižne založbe, distributerje in tako naprej. Vsi ti akteri nimajo nobene večne lastnine. Vedno znova morajo dokazovati te uh, dejstvo, da imajo dodano vrednost. Če vzamemo za primer skladatelja ali pisatelja, če želimo pester nabor raznolikosti in ne samo komponiste oziroma skladatelje, ki so že uveljavljeni, potem potrebujemo nove založbe, javno, ra, javni radio, ravne televizijske programe in podobne platforme, v katerih eh, se spodbuja mlade talente in ki organizirajo te nove smernice. To pomeni, da imamo v tej verigi novih ustvarjalnih del tri stebre. Torej, vse tri, vsi trije stebri predstavljajo dodano vrednost in zato ne smemo nobenega izključiti. Kot rečeno, pa moramo razmišljati o izjemah in to premišljeno. Tukaj bomo gotovo govorili tudi o temi prenosljivosti po eni strani in po drugi strani čezmenem dostopu do vsebin. Razumeti pa moramo tudi načelo teritorijalnosti. To bo ena izjema. Druga izjema pa je, da so ta dela na voljo za izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove in tako naprej. Pri kopiranju, pri uporabi, pri prenašanju intelektualne lastnine. Izobraževanje in raziskovanje sta dva sektorja, ki si, zasluži, ki si zaslužita izjemo. Po drugi strani pa nisem pripravljen na to, da bi proračunski problemi držav članic in visokošolskih ustanov bili odločilni faktor pri tem vprašanju. Namreč v tem primeru znanstvene založbe ne bi imele nobene perspektive, potem ne bi bilo novih učbenikov, novih uh, kritik in tako naprej. To bi tudi pomenilo, da bodo naši znanstveni, naše znanstvene revije, strokovne revije znižale svojo kakovost, kakovost bo padla. To pa bi spet znižalo našo konkurenčnost. Evropa mora dejansko ohraniti prednost, če jo sploh še imamo pred Azijo in ZDA. Kar se tiče Euronews, Tukaj se strinjam, namreč eh, vaše skrbi so enake kot moje. Nisem prepričan, da je vse rešeno. Vsekakor pa ne priporočam, da Euronews sedaj napadamo. Sam zaupam temu direktorju in mislim, da jim moramo dati nekaj časa. Tudi zaupam glavnima dvema družba, družbenikoma, Raj in Televizion France. Zaupam torej obema. In kot Nemec eh, mi je žal, da ARD in CDF, torej nemška javna kanala, nista bila nikoli pripravljena tukaj se povezati. Kot eh, predstavnik dežele Baden-Württemberg sem se tudi poskušal dogovoriti z tretjim največjim eh, javnim kanalom, ki prihaja iz moje dežele, ampak tudi tam ni bilo nobene pripravljenosti. Potrebujemo več javnih televizijskih hiš, ki bi se vključile v Euronews. Vsekakor bomo spremljali predsedujočega na Euronews in še naprej bomo spremljali objavo in tako naprej. To bomo imeli zunanjega izvajalca, ki bo to spremljal. Najboljši element tukaj pa je, da imamo letno podaljševanje pogodbe. Nismo vezani na deset let. Vsako leto se lahko v proračunu odločimo, koliko nam je vreden Euronews. 18 milijonov evrov, 20, 22, 25, vsako leto se lahko odločimo posebej. Ustvarjalci programov vedo, da potrebujejo, da morajo zagotoviti neodvisnost programa in da je to za nas pomembno. Torej, ne želimo televizijo, ki bi predstavljala komisijo. Ne želimo televizijo, ki bi razširjala sporočila Evropske komisije in Evropskih inštitucij. Ne, potrebujemo televizijsko hišo, ki bo kakovostno in objektivno pripravljala prispevke o Evropski uniji. In če bo to doseženo, potem lahko vsako leto obnovimo finančna sredstva za Euronews. Pravni okvir obstaja v večletnem eh, finančnem okvirju, ampak eh, to moramo sedaj nadaljevati z tem postopkom. Govorili ste tudi o tako imenovanih zero ratingih. Dobro bi bilo, da ostanemo v stiku glede tega, ko bomo jeseni pripravljali prispevek glede tega. Takrat lahko pojasnim tudi, kaj smo želeli kot zakonodajalci na tem področju storiti, kaj smo pustili odprto in nismo formulirali v obliki programa skupaj z luksemburškim predsedstvom bomo septembra in oktobra na javnih posvetovanjih dokumentirali točno, o čem je bilo govora. Potem naslednje vprašanje, kar se tiče zaščite zaščite dejavnosti. Mislim, da je tukaj več napredka v Španiji kot v Nemčiji. To bomo vsekakor vključili v naš eh, predlog za zaščito avtorskih pravic. Ali bomo imeli vse evropsko zakonodajo na tem področju ali ne, ne vem. Mislim, da je to možno, ampak nisem se še dokončno odločil. Potem pa naslednje vprašanje. Panoramska svoboda. Vem, da tukaj obstajajo različna nacionalna pravila, ampak eh, tega vsekakor ne želimo dodatno omejevati, vsekakor ne na evropski ravni. Če me, če vas zanima, kakšno je moje osebno mnenje, sam mislim, da to, kar eh, nekdo vidi s prostim očesom, ko hodi po javnih površinah, skozi naravo, na cestah in tako naprej. Ko oseba vidi določene arhitekturne eh, znamenitosti, ljudi, ki jih vidi na trgu ali pa podeželje, ki ga vidi, to lahko tudi zajame. Torej, to se shrani na naš notranji spomin, torej v naši glavi in zakaj torej ne bi mogli tega shraniti tudi v programski opremi. Prej smo s pomočjo kodaka to shranili na fotografije, sedaj pa imamo to v programski opremi. In če bi bilo to komercialno uporabljeno, potem bi lahko zaračunavali za to. Ampak že nastavitev glede tega, da se dve osebi spoprijateljita na Facebooku, to je postalo normalno, glede na to, da so socialni mediji del naših našega življenja. In tudi v primeru, ko se eh, takšna panoramska svoboda ne uveljavlja, se dejansko te pristojbine ne podbirajo. V Franciji ima po mojem mnenju, ima po mojem mnenju najbolj bogato arhitekturno dediščino. Ampak mislim, da v Parizu nihče ne plačuje denarja za elektronske fotografije, ki jih ljudje delijo preko družabnih omrežij. In če nek trg ne deluje, potem ga ni smiselno definirati. Torej, lahko živimo z raznolikostjo ureditev v Evropi, po mojem mnenju to ni v celoti zadovoljivo. Ne morem pa vsemu usiljevati to, kar smo mi sprejeli v Nemčiji, moj domovini. Sem preveč liberalen za to. Lahko živim z trenutnim stanjem, torej nekatere države so to omejile. Vprašanje pa je, kakšne ukrepe so sprejele za nadzor tega in za pobiranje prispevkov na tem področju. Mislim, da je tukaj ena velika črna luknja in da tega nišče ne uveljavlja dejansko. Hvala. Um, bene, pa se raj ora, ali kolegi. Ju... Najlepša hvala. Srešen krok vprašanj. Vsak dobi dve minuti, drugače bo zmanjkalo časa. Šest oseb imam na seznamu. Kolega Fisas, dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vam, gospod komisar. Gospa Kamerevert je govorila o zaščiti mladih. Ali lahko nekaj več poveste o tem, kakšne ukrepe predlaga komisija. Zato, da bi spoštovali to prepoved eh, v audiovizualnih medijih. Ta določba je vključena tudi v deklaraciji OZN in v izjavi 207 Evropske unije. Na področju športa me zanima, kakšne so vaše zamisli o ravnotežju med eh, pravico do podatkov in pravicami organizatorjev eh, športnih dogodkov. Mislim, da obstaja določeno razkrižje interesov. Najlepša hvala, da ste se držali omejitve. Gospa Libacka. Najlepša hvala za besedo gospod komisar, najprej hvala za vse, kar ste nam povedali. Hvala tudi za vašo zavezo za nadaljne delo. V zvezi z digitalnimi spretnostmi naših državljanov bi dejala takole, če želimo okrepiti te spretnosti, povečati znanje moramo poskrbeti tudi za odpravo geografske izključenosti, ki je geografska po naravi, pa tudi generacijska. Nastajajo cele skupine ljudi, ki nimajo teh digitalnih spretnosti in ti ljudje so digitalno nepismeni. Vzpostaviti bi morali programe, s katerimi bi se osredotočili na tiste ljudi, na tiste skupine, ki so izuzete iz eh, tega digitalnega področja, zato ker pripadajo določene generaciji ali pa določeni skupnosti. Moje drugo vprašanje je naslednje. A se vam ne zdi, da bi morali razviti nekakšno strategijo na področju izobraževanja, tako da bi zagotovili, da tisti, ki so eh, prekinili svoj, eh, svoje šolanje, dostopajo do izobraževanja na spletu? te priložnosti bi morali izkoristiti za eh, tiste, ki so končali s formalnim izobraževanjem, pa bi vseeno radi še naprej stopali po poti nekakšnega izobraževanja. Na to v zvezi z odnosom med avtori in uporabniki, morda bi lahko uporabljali sistem mikroplačil. Gospod Venta. Pani komisarju, Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, hvala. Na kratko, govorili ste o časovnici za predstavitev predlogov komisije v primeru direktive za audiovizualne medijske storitve. Me zanima, kdaj se lahko nadejamo specifičnega predloga. Kaj pa naprimer evropska dela, kaj pa kvote za evropska dela. Govorili ste o evropskih filmih kakšno vlogo lahko na tem področju odigra naš odbor. Naprimer eh, v primeru mednarodnih filmskih festivalov. Še zanimanje gledalcev oziroma mladih gledalcev. Včasih se zgodi, da ljudje eh, ure in ure čakajo v vrsti za to, da bi dobili vstopnico, včasih si ne morejo privoščiti vstopnice. Zanima me, kakšne predloge in kakšne ideje ima komisija za to, da bi razširili možnost za mlade, da si ogledajo filme. Najlepša hvala, kolega Zdrojevski. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, imam tri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na prehod iz analognega sistema na digitalni sistem za radio. Dejali ste, da moramo prijeti na digitalno obliko uh, radia. V Združenem kraljestvu so uporabili sistem, ki uh, ni obrodil sadov, trenutno z novim sistemom kaže bolje, ampak videli smo lahko, da so te rešitve uh, nepopolne, če niso pripravljene na evropski način ravni. Ne izvajajo se na enotni digitalni ravni namreč. Zanima me, če bo komisija pripravila predlog za to, da bi lažje prešli iz analognega na digitalni sistem, da bodo stroški nižji in da bodo uspehi večji. Drugič, kako sodelujete eh, s komisarjem, ki je odgovoren za eh, financiranje, za proračun, za eh, gospodarske vprašanja? Moje izkušnje so takšne, da ministri za finance ponavadi nimajo veliko stikov z ministri za kulture, za kulturo. V državah, kjer sem eh, sledil razvoju dogodkov, pač ni nekega stika med temi ministrstvi. Minister za kulturo je vedno moral uh, trkati na vrata ministra za finance. Seveda se morata uh, oba ministra vzajemno podpirati. Zanima me, če imate redne stike s tistimi, ki skrbijo za denar. Včeraj smo glasovali o proračunu za leto 2016 in če si pogledamo uh, sredstva, ki jih imamo v proračunu za to področje, lahko vidimo, da vsote niso ravno Eh, visoke. Gre za prgišče evrov v primerjavi eh, z denarjem, ki je namenjen kmetijstvu, na primer. Na to še eno vprašanje v zvezi z eh, neutralnostjo interneta. Internet je en ogromen posel in v preteklosti tega nismo dojemali tako. Lahko se zgodi, da bo neutralnost interneta nedosegljiv uh, cilj. Zanima me, če ste se pogovarjali s podjetniki uh, o tem upam, da bomo tu lahko eh, obrodili sadovi. Gospod Ward, najlepša hvala, komisar, za ta strukturirani dialog. Čim prej želite sprejeti ukrepe, mene skrbi civilna družba. In uh, civilni družbi je treba prisluhniti. Če posvetovanja z ljudmi ne bo, potem bodo uh, se bodo počutili, kot da so popolnoma izuzeti iz dela na ravni Evropske unije. Skrbi me vprašanje otrok in eh, njihove varnosti in njihovega eh, dobrega počutja. Vsak eh, zakonodajni predlog, ki ga obravnavamo, lahko vpliva tudi na otroke in na njihovo varnost na spletu. Skrbijo me tudi pravice medijev in uporabnikov. Nekateri blogeri uh, Eh, nekateri uporabniki eh, Twitterja, eh, Baduja so imeli težave. Nabil, na primer, je bil pred kratkim izpuščen, to je dobro, ampak svobode, svoboda medijev je zelo pomembna tema. Ugotoviti moramo, kako trenutno deluje Evropska unija, pa tudi, kaj se dogaja v drugih državah. Še perspektiva spola. Mislim, da moramo obravnavati tudi uh, vidike spola. Sama sem se uh, udeležila svetovnega vrha o informacijski družbi v Ženevi in bila sem izjemno jezna. Šokiralo me je, da so uh, ministri in različni predstavniki držav iz celega sveta govorili zgolj uh, moški. Nobene ženske ni bilo v eh, teh razpravah. Tudi to je treba spremeniti, poskrbeti moramo za eh, uravnoteženost med spoloma, ko se pogovarjamo o digitalnem gospodarstvu. In še vprašanje podeželja. Dostop do širokopasovnih eh, povezav na podeželju je še vedno zelo pereča tema. Potencijala na tem področju je ogromno. Veliko je odličnih lokalnih podjetij, mikroorganizacij, ki nimajo pravega dostopa do interneta. In uh, pogledati si moramo delo Inke v partnerstvu z IPSO uh, na tem področju. Hvala. Grazie, ora l'ultima, la collega Sojdrova, prego. Najlepša hvala, gospa Šojdrova še. Najlepša hvala, gospa predsednica. Gospod komisar, menim, da ste dobro opisali svoj delovni program. Dovolite, da se osredotočim na dve temi. Najprej hitr razvoj digitalne tehnologije. če želimo izboljšati kakovost izobraževanja, če želimo izboljšati dostop do kulturne dediščine, je to področje, na katerem moramo delati. Ampak gospa Libacka in gospod Zdrojevski sta že govorila o temi, ki je zelo pomembna, to je vprašanje neenakosti. Te tehnologije so precej eh, drage, tako da tvegamo, da bo vedno več neenakosti med ljudmi. Zagotoviti je treba, da se bomo borili proti tovrstnim oviram in neenakosti to moramo narediti s pomočjo telekomunikacijskega svežnja. Sama se pridružujem tistim, ki pravijo, da bi morala Evropska komisija poiskati neko uravnoteženo rešitev. Zato, da bomo lahko izvajali agendo 2020 in si prizadevali za vključujočo družbo, Eh, podpirati moramo ranljive skupine, vlagati moramo v napredne tehnologije. Še posebej v tistih primerjih, kjer trg sam ne more zbrati dovolj denarja za takšne investicije. Moj drugi komentar pa se nanaša na eh, Euronews in na Euronet. Potrebujemo objektivne informacije o evropskem razvoju nacionalni mediji, nacionalni javni mediji ne gledajo na zadeve Evropske unije kot na neko prioriteto. Sama si želim, da bi vzpostavili nekakšno informacijsko platformo, ki bi omogočala dostop do objektivnih informacij v zvezi z evropskimi zadevami. Obenem pa je treba seveda slediti določenim eh, načelom. Želim, da se Euronews drži določenih načel in določenih principov. Hvala, gospod komisar, tukaj vas podpiram. Najlepša hvala. Gospod komisar, ta razprava je bila zelo dobra, veliko vprašanj, veliko predlogov smo slišali. Še sama imam par komentarjev. Veseli me, da ste govorili o avtorskih pravicah. Veseli me tudi, da ste govorili o etični eh, razsežnosti, o gospodarski razsežnosti tega področja. To je treba izpostaviti. Pomembno je tudi ustrezno ravnovesje. In sicer med pravicami uporabnikov na eni strani in eh, pravicami nosilcev teh pravic, eh, ustvarjavcev na drugi strani znotraj digitalne strategije komisije se več pozornosti osredotoča na e-vlado. Eh, Nas pa skrbi socialni vidik, socialna vloga. Še en komentar imam, če dovolite. Zanima me revizija direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Naša vloga je na tem področju izjemno pomembna. Možnost eh, podatkovne baze za audiovizualni sektor, eh, možnost observatorija v Strasburu, je dobra, imamo podatkovno bazo Morvis, ki jo poznate, težava pa so rezi v proračunu. Pomembno je, da si prizadevamo na, za eh, širitev evropskega audiovizualnega sektorja, da si prizadevamo za ustvarjanje grozdov. Euronews mora biti eh, pregledna organizacija, glede teh komentarjev se popolnoma uh, strinjam. Ne smemo uničiti uh, vsega dobrega s tem, ko poskušamo odpraviti napake. Ampak Evropski parlament mora o tem govoriti. Bodi si bomo skrbeli za finančna sredstva za Euronews, bodi si bo prihajalo do neravnovesja, do pomankanja preglednosti. Pazljivi moramo biti, spremljati moramo situacijo, obenem pa morajo Eh, televizijske hiše in drugi prevzeti del odgovornosti na se. Gospod komisar, izvolite. Ja, kar se tiče Euronews, mislim, da tukaj ne rabite skrbeti. Sam sem prepričan, da bo ta televizijska hiša se razvila v skladu z evropskimi pričakovanji. Mi jih bomo seveda spremljali in eh, pripravljen sem vam redno poročati, o tem, kakšni, kakšne so naše programske ocene Euronewsa. Če želite, mi lahko pošljete tudi komentarje in pritožbe glede delovanja Euronewsa in to bom potem tudi obravnaval. Vaši komentarji so jasno pokazali, da govorimo o tematikah in vprašanjih zakonodaje, ki so pomembni tako tehnološko, kot tudi družbeno-politično. Istočasno je na tem področju veliko priložnosti in veliko nevarnosti. Če bi tukaj delovali neevropsko, bi bila to slaba rešitev. Upoštevati moramo načelo subsidijarnosti in uh, morda bi bilo res bolje, da ne bi imeli evropskih Eh, licenc evropskih eh, avtorskih pravic, da ne bi bilo evropske opredelitve internetne neutralnosti, da ne bi vplivali na pobiranje pristojbin našega telekomunikacijskega gospodarstva in tako naprej. Vedno lahko rečemo, da poteka evropeizacija ne zaradi centralizacije, ampak zato, ker je ta digitalna revolucija takšna, da pač zahteva vse evropski odgovor. Kar se tiče zaščite mladih, razumem vaše pomisleke. Tudi sam imam sina, ki je sedaj star 17, ampak to, kar je lahko pri desetih letih našel na internetu, meni to ni bilo dostopno, ko sem bil njegovih let. In ta tehnološki napredek, digitalno posredovanje vsebin, v bistvu ustvarja digitalne kanale, ki so na voljo povsod, do katerih lahko mladi dostopajo kjerkoli. Vprašati se moramo, ali je varstvo mladih pomembno. Seveda je bolj pomembno kot kadarkoli prej. Namreč eh, varstvo mladih mora biti del naših politik gre za nalogo staršev, seveda, ampak tudi nalogo družbe in v okviru te družbe smo tudi mi, ustvarjalci politik in eh, zakonodajalec, del te družbe, ki mora zaščititi otroke. Ampak lahko se zgodi, da podjetja izven Evrope ali podjetja, ki niso televizijske hiše, ampak preprosto samo platforme in če za te ponudnike ne bodo veljale enake omejitve ali pa če lahko te omejitve preprosto zaobidejo, potem ne bo nič iz zaščite mladih. Potrebujemo enake pogoje za vse in ugotoviti moramo, kako bomo nadaljevali z zaščito mladih. Ali bomo razširili področje uporabe te direktive ali ga bomo pustili takšno, kot je. Drugič, omenili ste, da tukaj obstaja na vzkrižje interesov. Ja, to je res. Včasih je bilo tako, da so evropejci hodili v Brazilijo igrati nogomet, sedaj pa je obratno. Namreč brazilčani prihajajo v London, Pariz, Barcelono, München, da bi tukaj igrali, saj pri nas zaslužijo več denarja. Ampak tega denarja ne. Ta denar ne pride iz državnega proračuna, ne, ampak od nas, državljanov. Namreč mi želimo gledati televizijo, hočemo te vsebine in za njih tudi plačujemo preko pristojbin, preko oglaševanja in tako naprej. Oglaševanje na televiziji je namenjeno temu, da bi mi kot uporabniki kupili izdelke, ki jih oglašujejo. Adidas, Nike, Peugeot, Mercedes, vsa ta podjetja oglašujejo. Torej, postavljajo nas pred odločitev Gucci ali Prada, Bordeaux ali Šampanjec. In pri tem na skrižju interesov moramo preveriti, ali je tukaj potreba po zakonodaji in če ja, kaj bomo regulirali. Če želimo ohranjevati profesionalni šport, potem moramo omogočiti trženje v okviru te eh, verige. Uh, Če pa želimo omogočiti raznolikost eh, športnih ekip, tako da ne bosta pomembni samo ekipi Madrida in Barcelone, ampak tudi ekip eh, Linca in Hamburga, naprimer, potem moramo tukaj nekaj storiti. Želimo spodbujati tudi odbojko, košarko, tenis in tako naprej. Tako da ne bo pomemben samo turnir v Wimbledonu, ampak tudi kje druge, v kakšni drugi državi, v kakšnem majhnem mestu. Torej, ne moremo reči, da obstaja enotno tržišče in samo en razpis. Če želimo, da avstrijski film preživi, potem potrebujemo vzpodbudo za film v avstrijskih inštitucijah, glede na to, da avstrijci govorijo enak jezik kot nemci, lahko te filme promoviramo tudi v Nemčiji, Žal pa vidimo, da takšni nemško govoreči filmi niso zanimivi za občinstva v eh, Litvi ali na portugalskem. Tukaj imajo ameriški filmi resnično prednost zaradi te enotnosti jezika. Torej, govoriti moramo o teritorijalnosti našega trga. Če tega ne bomo rešili, bosta Google in Amazon jutri prevzela celoten evropski trg. Če želimo ohraniti kinematografe v naših mestih, jih moramo uspodbujati. Spodbujamo jih lahko na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Torej, če želimo preprečiti uh, ta razkol med generacijami, tako imenovani digitalnimi domorodci, to so mladi in med starejšimi državami, potem potrebujemo uspodbude. Uh, za dodatno usposabljanje tako za podjetja, kot tudi za starejše osebe, upokojence, ki se želijo izbor, izobraževati. Vsi morajo imeti možnost, da pridobijo ključne osnovne kompetence in veščine na področju digitalnih veščin. Uspodbujati in izobraževati moramo tudi učitelje. Nek učitelj, ki je naprimer zelo dober matematik, ne bo dosegal svojih učencev, če ne zna uporabljati novih uh, novih me medijev, če ne zna uporabljati svoje tablice, če v pouk ne upelje digitalnih vsebin. Torej, te, ta navskrižja interesov moramo harmonizirati, tako da bodo nekako skladne. Ampak, če stvari ne bomo regulirali na evropski ravni, potem bomo vsi izgubili. Le če to dobro uredimo, bomo lahko konkurenčni ZDA in Aziji. Evropa lahko ohrani svoj pomen samo, če bomo nastopili kot celotna Evropa. Podobno je z industrijo. Sam imam dobre kontakte z industrijo, naprimer za Business Europe. Leto sem bil na štirih velikih sejmih in eh, doseči sem želel, da bi napredovali, kar se tiče interneta stvari, industrije 4.0 in tako naprej. Potrebujemo digitalizacijo in mreženje industrijske proizvodnje, pa tudi inteligentne prometne povezave, inteligentna mesta in tako naprej. Torej, imamo veliko nacionalnih pobud, ki jih je potrebno združiti na evropski ravni. Sedaj bomo govorili o evropskih standardih. Kaj se zgodi, ko stroji komunicirajo med seboj. Mislim, da bo proizvodnja smiselna samo, če imamo enotne evropske standarde. Seveda sem v kontaktu tudi z kulturnimi institucijami in tudi v njihovem imenu želim okrepiti evropsko dimenzijo kot pravite, to ni boj proti finančni politiki, boj proti uh, finančnim ministrom, ampak imamo bogato kulturno dediščino in to je naše najboljše orožje. Tu s tem se moramo pogajati. Torej, potrebujemo več kulture v našem prostoru, tudi na regionalni ravni. Ne smemo pa krepiti kulturnih programov v škodo drugih programov. Sedaj pa še zadnje vprašanje glede vloge žensk. Sam sem bolj iz eh, področja industrije in naprimer energetika, to je nekaj, kjer dominirajo moški, inženirji. Digitalna, digitalno gospodarstvo je tudi takšna panoga, kjer dominirajo moški večina teh zagonskih podjetij v večjih mestih, Londonu, Parizu, Berlinu, to so mladi moški. Doseči moramo, da se bo več žensk zanimalo za študij informatike. Več žensk se, morajo, se mora odločiti, da potrebujemo tudi kreativni aspekt v informatiki. Ženske imajo tudi socialne kompetence, ki so zelo pomembne v tej digitalni družbi. Torej, najlepša hvala, želim vam še dobro delo naprej in eh, lep dopust. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala, da ste nam namenili toliko vašega časa in hvala, da ste nam prisluhnili. To nam je seveda v veliko veselje, še naprej bomo z vami ostali v stiku in še naprej bomo sledili vašemu delu. Hvala. And now the, the last effort. <laughs> Sorry, because we have uh, two important opinions. Na dnevnem redu imamo nekaj pomembnih mnen, o katerih uh, moramo govoriti. najprej bomo besedo predali gospodu Čambackiju, ki je pripravljalec mnenja pri poročilu o preprečevanju radikalizacije in novašenja evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. To je zelo pomembna tema, ki je povezana tudi s poročilom, ki ga bo obravnaval odbor Libe rok za uložitev predlogov sprememb je jutri. To je bila pač edina rešitev, glede na to, da bomo kmalo vsi na poletnem dopustu. Jutri opovdan, glasovali bomo 15. septembra uh, v našem odboru in pa 1. oktobra v odboru Libe. Ne, se upravičujem, 12. oktobra. Ja. Izvolite, gospod Džambaski. Najlepša hvala. Gospod predsednica, nadaljeval bom v materinem jeziku. Najlepša hvala. Hvala za priložnost, da predstavim mnenje na temo preprečevanja radikalizacije in novačenja evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. Gre za izjemno perečo temo ki jo obravnavajo vse naše države članice. O tem pa se moramo pogovarjati tudi na evropski ravni v skladu z našimi pristojnostmi. Sprejeti moramo konkretne ukrepe in to čim prej. Novačenje evropskih državljanov v to vrstne uh, eh, namene gre eh, zoper vse naše vrednote in takšno novačenje, takšno radikalizacijo moramo v čim večji meri ometi. Kakšni so ukrepe, ki jih lahko sprememo? No, naši, eh, naš odbor je pristojen za kulturo in izobraževanje in omejiti se moramo na ti dve področji. Marca so ministri za izobraževanje podpisali in sprejeli Pariško deklaracijo, ki poziva k okrepljenemu sodelovanju na področju temeljnih pravic. Izpostavili so tudi spoštovanje dostojanstva ljudi in eh, vladavine prava. Tudi to je treba izpostaviti. Boriti se moramo tudi proti radikalizaciji pomembno je, da se lotimo glavnih razlogov za te težave. Upoštevati je treba tudi razvoj tehnologije, razširanje tovrstnih informacij je danes nekaj preprostega. In uh, to vrstno spletno novačenje lahko na to privede do ekstremizma, do nasilja. Ukrepe je treba sprejemati na vseh ravneh, v v družini, v šolah, v naši družbi. Obstaja več različnih eh, kategorij, ki so še posebej izpostavljene. To še posebej velja za mlade. Sprejeti moramo eh, ukrepe, s katerimi bomo preprečili radikalizacijo in marginalizacijo mladih. Ti ukrepi morajo biti sprejeti na nacionalni ravni, obene pa mora komisija eh, sprejeti odločitve o nujnih sredstvih, namenjenih preprečevanju radikalizacije. Treba je ozaveščati ljudi o radikalizaciji in se boriti proti njej. Obstaja veliko težav eh, na tem področju in Evropska komisija mora eh, odpraviti trenutne ovire v trenutni mreži izpostaviti, moramo tudi eh, šolsko čtivo, ki se eh, uporablja v naših šolah in drugih institucijah. Dotakniti se moramo naprimer eh, programov šolanja v muslimanskih šolah, pregledati moramo te učbenike in ta material in analizirati morebitne vire radikalizacije. Gospa Rašida, da ti je odgovorna za to poročilo v odboru Libe, z njo sem se pogovarjal, izpostavila je tudi uh, pomen izobraževanja za preprečevanje radikalizacije. Izpostavila je tudi problematiko uh, zaporov in uh, potrebo po uh, izmenjavi podatkov o različnih praksah radikalizacije in eh, o različnih ukrepih, ki jih lahko sprememo. Upam, da bomo skupaj, skupnim trudom, pripravili dobro mnenje našega odbora za uh, odbor Libe. Osredotočili se bomo torej na vprašanje kulture in izobraževanja. Časovni rok je eh, jutri do 12. ure, kot je dejala predsednica. Mislim, da smo imeli dovolj eh, časa, mislim, da so imeli poročevalci v senci dovolj časa za pripravo predlogo spremen. Predlagam, da se srečamo eh, septembra tekom prvega plenarnega srečanja septembra, tako da se bomo lahko tam pogovorili o kompromisnih predlogih in eh, o predlogih sprememb. Tekom prvega tedna v septembru bom pripravil in eh, razposlal kompromise. Slediti moramo časovnici, ki jo od nas zahteva eh, primarni odbor Libe čaka nas na to glasovanje na plenarnem zasedanju v Strasburu, tako da časa pač ni tako veliko. Še enkrat naj ponovim. Zame je ta tema izjemno pomembna. Gre namreč za prečo temo v naši eh, družbi, ravno zato moramo ukrepati na evropski ravni. Zelo pomembna je izmenjava najboljših praks na evropski ravni glede eh, različnih ukrepov, ki jih države članice sprejemajo. Hvala, pripravljen sem seveda odgovarjati na vaše vprašanja. Najlepša hvala. Pripričana sem, da ste opravili odlično delo. Kot veste, potekajo tudi javne predstavitve na to temo. Gospod Zver. Hvala za besedo. Jaz moram reči, da sem kar zadovoljen, da je naš odbor za kulturo dobil uh, pristojnost, da eh, da svoje mnenje eh, eh, Libetu, odboru Libe. O temi, ki na prvi pogled zgleda čista varnostna politična zadeva. Vendar, če želimo nekako dolgoročno pristopiti k reševanju tega problema, je prav, da se tudi odbor za kulturo oglasi svojim mnenjem in Eh, kolega Angel je pripravil eh, zelo dobro izhodišče, eh, mi bomo napisali svoje dopolnila in v jeseni upam, da to poročilo pripeljali do konca. Dejstvo je, in to se strinjam z raportorjem, da imamo Evropa težave. Pa ne samo te težave ne bi bile tako grozno velike, če ne bi eh, sodelovali v terorističnih dejanjih doma v Evropi in pa po svetu, eh, državljani, ki so bili vzgojeni, izobraženi, eh, socializirani pri nas doma v Evropski uniji. Tako da se postavlja pred nas dvojna naloga. Ne samo, da preprečujemo radikalizacijo in seveda posledično tudi novačenje naših državljanov strani terorističnih organizacij, ampak da poskušamo uh, dolgoročno uh, eh, spostaviti sistem, uh, ki bo to preprečeval. Uh, res je, uh, tukaj je več pristopov. Najprej treba reagirati sveda na politično in uh, kazensko pravni ravni, ukrepiti uh, delovanja ustreznih inštitucij, kot so Europol, Eurojust, Eh, izmenjava podatkov, eh, baz podatkov je to ključna, eh, to smo tudi zapisali v, v pakt oboja proti terorizmu, tam je nekaj konkretnih ukrepov nanizanih in to se mi zdi v redu in bo zagotovo zelo učinkovito. Tudi to, da države članice že vpeljujejo kazni za tako imenovane tuje borce, je spodbudno, zato ker bo to zagotovo preprečevalo nadaljni od, množičnejši odhod evropskih državljanov v, med teroristične, v teroristične organizacije. Ampak dolgoročno uh, je edino uh, učinkovito sredstvo uh, raz, edukacija za demokracijo, izobraževanje in vzgoja za demokracijo. To lahko počne šola, ampak šola ni edina inštitucija. Šola je inštitucija res edina obvezna, ki, ki ima kurikul, ki lahko uh, v svoj kurikul pelje veliko več vsebin za aktivno državljanstvo, za demokratično kulturo, za demokracijo. Eh, šola lahko pomaga razumeti eh, mladim, kaj je spremljivo, kaj ni spremljivo, kaj kar se je v zgodovini pokazalo kot tisto, kar je treba zavreči in eh, kar ohraniti. Torej, lahko privzgoji mladim določen vzorec političnih vrednot, ki so pomembni za demokratično politično kulturo. Ampak ne samo šola, tudi neformalno eh, učenje in pa priložnostno učenje lahko oblikuje eh, mladostnika in njegov demokratičen profil. Eh, Sveda pa imajo tu velik vpliv tudi mediji, mediji pa tudi znanost, ki se bi zlasti družboslovna znanost morala veliko bolj aktivno vključiti v razlaganje današnjega sveta to, to, da imamo takšen spon ekstremnih političnih eh, eh, sil v, na tleh Evropske unije, zagotovo ni dobro. Ni dobro in ne gre v pravi smeri. Skratka, eh, pri preprečevanju radikalizacije je nujno potrebna eh, nek, nek celoviti holističen pristop in brez edukacije za demokracijo eh, eh, takega pristopa jaz ne vidim. Zato je dobrodošlo, da odbor za kulturo pove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 hvala. Mislim, da je to zelo pomemben osnutek eh, mnenja na temo radikalizacije. Odbor za kulturo ima pomembno vlogo. Izobraževanje in kultura imata zelo pomembno vlogo pri preprečevanju radikalizacije in eh, novačenja državljanov strani terorističnih organizacij. Ti dve področji sta pomembni tudi za deradikalizacijo tiste, ki so radikalizirani, moramo na to deradikalizirati eh, in obrati moramo različne pristope. Mislim, da je naš odbor zelo pomemben ravno zato. Sodelovati moramo z, različni, z različnimi eh, akterji, ki lahko pomagajo pri osebni rasti, osebnemu razvoju posameznika. Družine so zelo pomembne, šole so zelo pomembne, različni klubi in skupnosti so eh, zelo pomembni. Radikalizacijo lahko preprečimo tako, da se še naprej borimo proti revščini, socialni izključenosti, marginalizaciji in da zmanjšamo eh, število tistih, ki eh, opuščajo šolanje. Pri tem se moramo opreti na medkulturne dejavnike. To je koncept, ki ga moramo uh, uvesti nazaj v uh, programe v šolah. Tako da bomo poskrbeli za pravo integracijo. Socialni mediji v veliki meri vplivajo na mlade, zato se je treba v šolah osredotočiti tudi na uh, odgovorno rabo socialnih medijev in interneta. Izpostaviti je treba uporabo jezika, naprimer. To se mi zdi izjemno pomembno. Osredotočiti se moramo na tiste države, kjer je veliko uh, revščine, veliko socialnih težav, veliko getoizacije. Ljudje so tam predvsej bolj uh, Eh, ranljivi za radikalizacijo. Poleg tega moramo izobraževati o različnih religijah in verstvih, tako da se bomo skupaj borili proti predsotkom in eh, fobijam. To je eden od razlogov za napačno tolmačenje trenutnega eh, stanja. Na zapore gledamo kot na pomembno uh, področje, kjer prihaja do radikalizacije. Tudi tem se moramo posvetiti. Skupaj eh, strokovnjaki, specialisti moramo razviti eh, pedagoške sisteme, pripraviti moramo programe, ki so namenjeni tistim, ki so že radikalizirani, ki. Hmm Eh, so v procesu radikalizacije in na to jih moramo deradikalizirati. Še posebej se moramo posvetiti tistim, ki prihajajo iz radikaliziranih eh, okolij in družin, tako da ne bo prišlo do njihove marginalizacije. Pripričati moramo radikalizacijo eh, naslednjih generacij. ti posamezniki morajo biti obkroženi eh, s pozitivnimi vzorniki, s pozitivnimi signali. Vključiti jih moramo v družbo in zagotoviti, da postanejo pomemben del razvoja te družbe. Veseli me, da naš odbor dela na tem doseju. To pa je brez doma delo, ki ga ne moremo na to kar pospraviti v predal. O tem moramo govoriti iz dneva v dan. Delo samo, ukrepe pa morajo sprejeti države članice. Ponavadi, ko govorimo o teh zadevah, govorimo zgolj o fanatikih, pozabljamo pa na eh, izvor radikalizacije. Uporabljati moramo pravilno terminologijo. Najlepša hvala. Gospod Tom. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ne morem reči, da sem preveč vesela, da obravnavamo to temo, glede na to, da ni ravno optimistična, ampak mislim, da je naš kolega opravil odlično eh, nalogo. Osebno se mi zdi, da obstaja tukaj določeno tveganje. Lahko smo zelo aktivni pri boju proti takšni obliki zla, ampak to pomeni, da uh, povečamo njegovo vidnost. To je tako kot tretji Newtonov zakon. Vsaka uh, akcija, vsak dogodek ima svoj protidogodek, uh, reakcijo. To besedilo odbora Libe zahteva sociološki profil teh uh, radikaliziranih oseb. Ne vemo, kdo so, ne poznamo jih. To so lahko osebe, ki prihajajo iz ranljivih skupin, eh, osebe, ki so marginalizirane, ne vemo in tega se moramo naučiti, to moramo ugotoviti. Dejstvo je, da moramo eh, podpirati programe za boj proti radikalizaciji, še posebej to velja za mlade. Izmenjati moramo najboljše prakse na področju izobraževanja. To še posebej velja za izobraževanje uh, Eh, priseljencev in beguncev. Govorim namreč naprimer o moji državi, o Estoniji, ker nimamo izkušen eh, s prejemom takih eh, novo prišlekov, tako rekoč. Neka druga država pa ima, pa ima naprimer precej več izkušenj in te izkušnje so zelo dobre za nas. Izboljšati moramo sodelovanje med verskimi voditelji, ki lahko vplivajo tudi na javno mnenje. Glede eh, novinarjev in novinarstva pa menim, da se ne smemo spustiti v propagandno eh, vojno. Spodbujati moramo spoštovanje naših vrednot v javnosti. Potrebujemo skupne standarde, eh, skupno novinarsko etiko. Sama sem bila novinarka in vem, da takšni etični kodeks, deluje, če ga imamo. Če se želimo boriti proti eh, sovražnemu govoru eh, na spletu in drugot, potrebujemo takšne skupne eh, principe. Včasih pod članki na spletu beremo grozne komentarje in to ni v nobeni meri povezano s svobodo uh, govora. Včasih pa vseeno ti ljudje uporabljajo svobodo govora kot eh, neko potuho za svoje komentarje. Govoriti moramo tudi o nasilju v šolah, o streljanjih eh, v šolah. Tudi ta tema je eh, s tem dosjejem povezana. Imeli smo nekatere slabe izkušnje, imamo pa tudi dobre izkušnje, kar se tiče boja proti tovrstnim dogodkom. In mislim, da je treba te dobre izkušnje izmenjati in jih uporabljati. Uh, ko... Najlepša hvala. Gospa Evans je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsednica. Mislim, da je poročevalec opravil dobro delo. Poročilo odbora Libe je zelo celovito in mi moramo naše besedilo Eh, zapisati v točno določenem okviru. Prihajam iz Walesa, kjer eh, se soočamo z velikim izzivom, kako torej rešiti ta vprašanja in kako rešiti vprašanje mladih, veliko mladih eh, žensk, naprimer, ki zapuščajo naše države in se odpravljajo v tuje države, naprimer v Sirijo. Kakšni so vladni ukrepi? Sama imam izkušnje iz moje države in ti ukrepi se ponavadi Eh, osredotočajo predvsem na preprečevanje kaznjivih dejanj ekstremistov, ne pa toliko na preprečevanje radikalizacije. Eh, neke koherente strategije za to nimamo. Sama bom pripravila predloge sprememb v tej smeri. Graditi želim na eh, komentarjih, ki jih že najdemo v mnenju. Mislim, da moramo v prvi točki uh, Eh, dejati, da ni zgolj pariška deklaracija tista, ki poziva k spoštovanju človekovega dostojanstva in k svoboščinam. Eh, govoriti moramo tudi o listini o temeljnih pravicah. Govore o tem, da eh, je Evropska unija odgovorna za zagotavljanje varnosti, za spoštovanje svoboščin, dostojanstva in razvoja v naši družbi. Drugič, sodelovati moramo z različnimi skupnostmi, le tako lahko rešimo ta odprta vprašanja. Te skupnosti pa so pogosto renljive zaradi eh, socialne neenakosti, izključenosti, brezposobnosti in tako naprej. Uloga izobraževanja, kot je dejal pročevalec, je ključnega pomena. Tako lahko namreč eh, zagotovimo sprejem vrednot enakosti in raznolikosti v eh, ljudi. Mladi in tudi drugi se morajo pogovarjati o vzrokih radikalizacije. Odprto se morajo o tem pogovarjati in to eh, v neki varni, eh, varnem okolju, kjer se počutijo varno. Sveda izkušnja ni enaka za vse. Posamezniki so lahko radikalizirani lahko pa pride tudi do radikalizacije skupine ljudi. Eh, procesi so tukaj malce drugačni in eh, o tem se je treba prav tako pogovarjati. Na to eh, mreža za ozaveščanje o radikalizaciji, o tem moramo več govoriti, morda bi bilo dobro podpreti države članice pri vzpostavitvi programov za deradikalizacijo, vzpostavitvi nekakšne izhodne strategije, zato da bi omogočili posameznikom, da zapustijo te skupnosti in se otresajo radikalizacije. Tisti, ki delajo z mladimi, morajo biti pravilno usposobljeni, eh, učinkovito morajo obravljati svoje delo. To so glavne točke, ki sem jih želela izpostaviti. Ne na zadnje pa še tole. Če želimo v polni meri razumeti to problematiko, potem si moramo ogledati kontekst, v katerem do tega prihaja. Pogledati si moramo, na primer, kaj se dogaja v Siriji. Oceniti moramo ne zgolj nasilje, vojno, ki vlada, ampak tudi migracije. Ugotoviti moramo, v katere države potujejo tisti, ki so radikalizirani, razumeti moramo kontekst, v katerem do tega prihaja. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Ward, na to pa še gospa Šojdrova. Hvala. Vaše poročilo je zelo podobno mojemu poročilu o. Uh, medkulturnem izobraževanju. Hvala za to. Na ta način se bom lahko pripravila na delo, ki ga eh, opravljam skupaj z drugimi člani in članicami odbora. Dotaknila bi se rada vprašanja eh, učbenikov in drugega materijala v šolah. Govor je bilo tudi o verskih eh, ustanovah, o verskih šolah. Na severovzhodu Anglije imamo količ, ki je bil spostavljen kot akademija to akademijo je ustvaril nekdani prodajalec avtomobilov, kreacionist, to je zame zelo pomembna tema. In če govorimo o radikalnih pogledih na svet, o radikalizaciji, moramo pomisliti tudi na druge religije, ne zgolj na islam. Ne smemo pasti v ta diskurs islamofobije. Pogledati si moramo, vsa eh, tista področja, kjer vera prevlada nad izobraževanjem. Malce sem se pribrala uh, o tej šoli ravno kar in uh, mislim, da je to zelo problematično za uh, učitelje in tiste, s katerimi delam jaz. Posamezniki, ki uh, prejmejo diplomo v tej šoli, imajo precej eh, napačen pogled na svet. Tako da moramo paziti tudi na to vrstne šole, na to vrstno eh, čtivo in material. Uravnoteženi moramo biti. Kolega Maragal. Hvala lepa, kolega Maragal. No, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Eh, gospa predsedujoča se upravičuje. Oziroma ne, gospod Malaga, lahko nadaljujete. No, potem, kar sem slišal, lahko rečem, da se skoraj da z vsem strinjam, kar se tiče uloge šol, kar se tiče uloge učiteljev in učbenikov. Ampak sprašujem se, ali nismo preveč okostenili ali eh, nismo preveč stavili na preventivne ukrepe. Morda bi morali gledati v prihodnost. Tudi, če svoje delo opravljamo boljše, če tudi bodo šole boljše, kljub temu lahko doživimo uh, nadaljevanje takšnih dogodkov. Lahko eh, ogromno naredimo, lahko imamo celovit pristop, ampak to vključuje tudi delo na socialnem področju, na kulturnem področju, na področju umetnosti, na področju gospodarstva. Dejstvo je, da po 14. Eh, letu ali pa po dopolnjenem 16. letu. Otrok dobi, je deležen večjega vpliva iz okolja zunaj šole, če tudi se v šoli, si v šoli tako prizadevamo. Seveda moramo lokalnim organom pomagati eh, pri njihovem delu in pa pri eh, njihovih sredstvih. kajti delo v šolah se lahko razvije tudi v svoje nasprotje. In eh, to lahko potem postane celo nevarnost. Številne stvari lahko obljubimo mladim ljudem v šoli, ampak če se potem to ne bo uresničilo, potem se bo to obrnilo proti nam. In to se dogaja v nekaterih četrtih, v nekaterih predmestih, naprimer v Franciji, v Angliji, v Španiji. Izjem ni. mestni in pa naprimer gospodarski modeli so tudi razlog za to. Seveda poskušamo tukaj razmišljati o stvarih, ki so v okviru našega uh, odbora. Ampak naše delo mora biti povezano z eh, delom drugih odborov. Če si tega ne bomo prodočili, potem se bomo enostavno motili. Um, no, my hledáme vlastně nástroje. Hvala lepa. Sedaj iščemo način, kako bi lahko preprečili radikalizacijo. To je tudi naslov tega mnenja. Tukaj gre za radikalizacijo, ki vodi v nasilje in terorizem. Radikalizacija pa je posledica nečesa, kar ne deluje. Zato bi si morali najprej pogledati to, kar v družbi ne deluje. In eh, moramo se priznati, da včasih ne delujejo družine. Vsi vemo, da je družina podlaga. To je osnovni družbeni stebr. In če družina razpade ali pa. Če je družina odvisna od uh, socialnih prispevkov, če so starši revni, če so otroci uh, revni, potem je to resen znak za to, da v družbi nekaj ne deluje. Če se bomo proti radikalizaciji ukvarjali z izobraževanjem kot um, preventivnim ukrepom, potem se moramo vprašati tudi, s kakšnimi sredstvi razpolaga izobraževalni sistem kajti tisti, ki eh, vodijo radikalizacijo, niso neizobraženi, zelo so izobraženi, poleg tega so še zelo eh, eh, karizmatični. Tisti pa, ki se pustijo zapeljati, so revni, neusposobljeni, neizobraženi. Zakaj se ti mladi pustijo zapeljati? Odgovor na to bomo našli pri vzrokih za frustracije. Ni nam treba uložiti preveč energije v to mnenje, ni treba, da je mnenje zelo dolgo. Tukaj gre za vzroke. Stališče Evropskega parlamenta bi moralo signalizirati tudi rešitve. Rešitve za problem. In sicer tam, kjer prihaja do problemov. Ker smo mi odbor za kulturo in izobraževanje, menim, da je ena možnost dejansko šola, naprimer eh, v etičnem, eh, pri etičnem pouku. Tam bi lahko ukrepali. In mladim, ki nimajo perspektive, ki nimajo upanja, bi morali dati upanje. Dati jim moramo možnost za upanje in pa za delovna mesta. To bi bil torej moj prispevek k temu mnenju. Mislim, da bi morali razviti konkretne ukrepe proti a, takšnemu radikalnemu razmišljanju in proti radikalni nasilnosti. Hvala lepa. Hvala lepa za to izredno zanimivo razpravo. Ne vem, ali bi se rada a, priglasila k besedi tudi komisija. Izvolite. Hvala lepa, da ste dali besedo tudi Evropski komisiji. komisar je predstavil tudi oziroma je povedal tudi svoje prioritete oziroma katere prioritete ima Evropska komisija na tem področju. Prisluhnila sem različnim prispevkom. Pomembno je vedeti, da Pariška deklaracija in pa agenda o varnosti torej, da se oba dokumenta osredotočata na preventivni značaj in pa na izobraževanje, ki lahko preprečuje radikalizacijo, lahko pa tudi promovira oziroma spodbuja evropske skupne temeljne vrednote, ki so zapisane tudi v eh, Evropski listini. Uh, Izobraževanje odigra pomembno vlogo, ampak oba dokumenta gre sta še dlje in vključuje ta tudi druge sektorje, eh, naprimer medsektorsko sodelovanje z sektorjem eh, mladih, z eh, sektorjem kulture in tako naprej. V tema dvema dokumentoma je jasno, da je potrebno ukrepanje na vseh ravnih, na nacionalni, lokalni, regionalni, pa tudi na evropski ravni. In mi spremljamo različne ukrepe. Upam, da se bomo v odboru eh, o tem lahko še naprej pogovarjali. Z veseljem pa vam lahko povem že sledeče. Pripravljamo novo poročilo tako na področju izobraževanja, tako na področju uh, mladih. To je skupno eh, sporočilo Evropske komisije in sveta. Osnutke bomo imeli na razpolago septembra in predvidevam, da boste imeli priložnost, da o tem razpravljate potem, ko bo eh, to objavljeno. Oba poročila bosta odražala tudi okropljeno vlogo izobraževanja in pa sektorja mladih. Eh, in sicer zato, da bi eh, preprečevali radikalizacijo in spodbujali evropske vrednote. Šlo pa bo še dlje. Šlo bo za spodbujanje strpnosti, več strpnosti raznolikosti in tako naprej. Da, imamo EU programe in razmišljamo o tem, kako lahko Creative Europe eh, program in pa Erasmus spodbujata te eh, zelo pomembne prioritete. Hvala. Hvala lepa. Imeli smo zelo pomembno razpravo. Naslednjo besedo bomo dali še poročevalcu. Najprej pa datumi. Jutri ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb, 15. septembra pa bo potekalo glasovanje. Glasovanje v odboru za kulturo, torej 12. oktobra pa bodo glasovali v odboru Libe, 15. oktobra pa bomo imeli uh, javno predstavitev. Obstaja možnost, da to temo poglobimo so strokovnjaki. Vemo, da je prispevek našega odbora k odboru Libe ravno ta pozitivni pristop. Namreč, kako lahko izobraževanje poda svoj prispevek? Torej, poleg športnih društev in tako naprej. Torej, kako lahko izobraževanje prispeva k temu, da se mladi močneje usidrajo v družbi. Potrebujemo tudi socialni nadzor in spodbujati moramo pozitivne vrednote. Torej, preprečevanje, to je omenil kolega Magal, to je neke vrste stranski učinek, ampak to je ravno to, kar eh, bi mi radi dosegli z našim pristopom. Zahvaljujem se poročevalcu, poročevalcem v senci. Sedaj pa bomo eh, prešli k drugemu mnenju. In sicer je to a, poročilo kolega Krasnodepskega. To je osnutek mnenja o politikah za predobivanje spretnosti v boju proti brezposobnosti mladih. Da bi omogočili pogajanja, smo rok preložili na 15. oktober, kajti v Empel bo potekalo glasovanje 10. novembra in 22. julija ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb. Besedo pa bom dala sedaj gospodu Krasnodebskemu. Hvala lepa. Sestanek je precej dolg, zato, bom, zato bom omenil samo najpomembnejše točke v mnenju. Govorili smo že o zelo resnih problemih, kot je naprimer radikalizacija mladih. In vemo, da je e-, eden največjih problemov med, med mladimi brezposobnost. In verjetno so vse te teme med seboj povezane. Vemo, da so razloki za brezposobnost mnogo globlji. Eh, kot je zgolj izobraževalni sistem. Iz statistik izhaja, da izobraževalni sistem ne izpolnjuje pravilno svojih nalog. 7,5 milijonov ljudi je brezposelnih v Evropi. In po drugi strani imamo 2 milijona eh, razpisanih delovnih mest. In To pomeni, da obstaja um, razkol med izobraževalnim sistemom in pa med uh, zahtevami delovnega trga. Po eni strani imamo spretnosti, ki jih eh, mladi ljudje posedujejo, po drugi strani pa, pa imamo drugačne zahteve trga. Mlada generacija je morda najbolje usposobljena, najbolje izobražena, ampak hkrati imamo pojav brezposelnosti. Obstaja torej velika razlika. Če ovrednotite številke, potem ugotovite, da izobraževanje zagotavljajo institucije, izobraževanje institucije in one a, usposabljajo ljudi v eni smeri, trg dela pa ima posebno druge zahteve ovrednotenje delodajalcev je povsem drugačno. In to je problem. In seveda se bomo morali tega problema rešiti oziroma lotiti. V svojem mnenju sem poskušal nakratko omeniti nekaj vprašanj. In uh, S tem bi lahko izboljšali učinkovito izobraževanje in pripravili mlade na takšen način, da bodo lažje in enostavneje našli delovno mesto. Nekatere stvari so eh, zelo poznane, kot je naprimer dvojni izobraževalni sistem, dualni sistem. Tukaj gre za povezovanje med eh, izobraževalnim sistemom in eh, trgom dela, tako da bodo mladi bolj povezani s eh, trgom dela. Seveda bo to zahtevalo tesnejše sodelovanje med eh, inštitucijami visokega izobraževanja in pa med organizacijami delodajalcev ali pa uh, njihovimi zbornicami. Potem pa seveda je tukaj pomembno tudi vajeništvo in pa praksa. Torej mladi, ki so v procesu šolanja in pa eh, so deležni tudi vajeništva. Tisti, ki bodo ob koncu šolanja eh, imeli tudi izkušnje, bodo lažje dobili delovno mesto. In imamo programe, ki to spodbujajo. imamo mobilnost študentov. Ampak, če si pogledate Evropo, potem vidite, da je tako, da tisti mladi, ki so visoko izobraženi, so bolj privilegirani in oni lažje uh, se naučijo tudi določenih družabnih, uh, družbenih uh, spretnosti, zaradi katerih se bodo lažje zaposlili kasneje. In seveda govorimo tudi o izobraževalnem sistemu, o učiteljih, o aktivni družbi. Želimo, da bi mladi imeli tiste spretnosti, ki jim bodo pripomogle k svojemu mestu na trgu dela. Imamo digitalne tehnologije in tem je povezano tudi vprašanje digitalne izključenosti v določenih regijah eh, držav članic in eh, ta zajema skupine mladih. Pridobivanje digitalnih spretnosti v šolah bi moralo biti poudarjeno. Potem je tu še nekaj drugih stvari, ki bi jih morali tudi upoštevati v to vrstni razpravi. Po eni strani pravimo, da moramo vzpostaviti boljšo povezavo med delovnim trgom, med poklicnim usposabljanjem, ki bi moralo imeti boljše cilje eh, in zato, da bi pridobili pravilne spretnosti. In na ta način bi morda lahko odpravili oziroma omilili brezposobnost med mladimi. Ampak to pogosto pozapimo. To pa je morda povezano tudi z radikalizacijo. Imamo vse te nove tehnologije, kot sem dejal, imamo digitalne tehnologije, ampak zaradi tega ne smemo pozabiti naprimer stika s književnostjo ali pa eh, ne smemo pozabiti klasične Evrope. Imamo eh, klasično glasbo, klasično književnost. Posredovati moramo seveda spretnosti, da bi preprečili radikalizacijo. Osredotočiti bi se morali tudi na klasično glasbo, na klasično književnost. Ne smemo pozabiti tudi tega, ko posredujemo spretnosti. V nekaterih državah članicah vlada humanistična kriza ko gre za, naprimer, za izobraževanje na področju humanistike ali pa umetnosti. In mislim, da tega ne smemo prezreti. Kajti to vključuje določene vrednote. In a, tako bi lahko pripomogli k temu, da bodo mladi bolj izobraženi in bolj prožni, če bodo deležni tega elementa usposabljanja in izobraževanja, se bodo lažje prilagodili potem pa so tu še nekoliko bolj tradicionalistični poklici, na kateri tudi ne smemo pozabiti. To so eh, naprimer eh, mm, obrti in tako naprej. Eh, seveda imamo veliko študentov, ki želijo študirati politične znanosti, ampak včasih bi jim bilo treba povedati, da bi potrebovali tudi eh, več splošnega znanja, ampak tudi morda v, na specifičnih področjih, da bi se morali osredotočati na to, ne pa da se eh, usmerjajo na ta abstraktna področja. Ampak seveda ne smemo pozabiti humanističnih znanosti in pa umetnosti, kajti tudi te so nam zelo pomembne. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedaj pa gospod Nikov, uh, Trupel in tako naprej. In prosim, da se omejite na dve minuti. Blagodarena doplačka, gospodin Krasnodel. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kolegi in kolegice, najprej bi se rad zahvalil poročevalcev. Brezposelnost med mladimi je zelo pereča tema, je pomemben izziv za naše gospodarstvo varčevalni ukrepi so vplivali tudi na stopnjo brezposobnosti med mladimi. Strinjam se s poročevalcem. Spremeniti moramo izobraževalni eh, sistem, sistem usposabljanja, tako da bodo ti sistemi bolj privlačni za mlade, zato da bodo lahko v njih eh, bolj neposredno sodelovali. Nujno je, da prilagodimo izobraževanje in usposabljanje, eh, tako da bodo ljudje pripravljeni na trg dela. Ampak to je zgolj en del te problematike. Rad bi izpostavil več elementov, ki so zelo pomembni. Eh, veselim se izvajanje, izvajanja programa eh, jamstva za mlade, pa tudi zaposlovanja za mlade. Ampak to so kratkoročne rešitve, potrebujemo trajnostno, vzdržno rešitev, potrebujemo dolgoročne eh, ukrepe. Države članice morajo okrepiti strukturirani dialog eh, skupnostmi, če želimo eh, prilagoditi šolske programe na potrebe trga dela. Izboljšati moramo tiste osnovne spretnosti, naprimer uporaba digitalne tehnologije. Eh, Eh, in povezava te teme eh, z matematiko, jeziki in tako naprej. Na ta način bomo mladim pomagali na trgu dela. Veliko je odprtih delovnih eh, mest, potrebujemo pa ustrezno usposobljene ljudi. Uh, in eh, države članice morajo izboljšati privlačnost eh, poklicev, ki so povezani eh, z matematiko in digitalnim gospodarstvom. Izboljšati moramo usposabljanje in vajeništvo. Potrebujemo kakovostne sisteme, potrebujemo ljudi, ki bodo imeli vodstvene spretnosti in to je treba narediti na vseh ravneh, eh, ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja. Na zadnje še tole, kar se mi prav tako zdi izjemno pomembno. Potrebujemo dolgoročne karjerne načrte. Resno je treba razmisliti o eh, prečasnih eh, opustitvah šolanja, kako preprečevati ta fenomen, kako rešiti to problematiko. Govoril sem že o tistih osnovnih kompetencah. Na koncu bi rad dejal, da potrebujemo trajnostno rešitev. Države članice morajo razumeti, da je uh, eh, ulaganje v kakovostno izobraževanje uh, bistvenega pomena, zagotavljanje osnovnih kompetenc je bistvenega pomena. To je pomembno za rast, uh, našo konkurenčnost v Evropski uniji nujno je ukrepati sedaj in to prek izobraževanja, izobraževanja, izobraževanja. Hvala lepa, gospod Trupel. Hvala lepa, zahvaljujem se našemu eh, pripravljavcu mnenja. Seveda moramo razmisliti o tem, kaj lahko skupaj storimo na evropski ravni, zato da bi znižali brezposobnost in da bi mladim dali več možnosti. Ampak čisto načelno bi rada nekaj dejala. Uh, gospod Krasnodebski je povdaril, kako pomembno je imeti znanje o književnosti in umetnosti in kako pomembno je imeti več znanja, kot se ga zahteva tudi na trgu dela. Kajti izobraževanje je več kot uh, neka spretnost. Pomembno je, da izobraževanje razumemo tudi kot uh, namen samemu po sebi, zato da se lažje um, orientiramo v svetu. Uh, Sedaj imamo nove dejavnosti, velike izzive, ki zahtevajo od nas ravno to, namreč, da znamo reševati probleme, da posedujemo uh, eh, uh, eh, večkulturna uh, več eh, znanja. In V svojih predlogih sprememb bom želela zapisati sledeče. Potrebujemo dobro ravnotežje med delovnimi spretnostmi in pa med tistim, kar to presega, pa vendarle še vedno sodi k izobraževanju. Potem pa še vprašanje, vprašanje izmenjave dobrih praks. In pa še nekaj o dualnem sistemu. Da, imamo države v Evropski uniji, ki imajo dualni sistem. Ja, tudi moja država članica, ki ima s tem zelo dobre izkušnje. Ampak biti moramo pozorni morda tu eh, ni v redu, da to sedaj nasplošno izvažamo, kajti v vsake države vladajo eh, danosti, ki so specifične. Sistem je treba prilagoditi posamečnim državam članicam in če nam bo to uspelo, potem bomo uspešni tudi z izmenjavo dobrih praks, ampak ob tem moramo upoštevati a, specifične danosti držav članic. Hvala lepa, gospod, gospa Sedrov. Gospa Šoldrova, kratka bom. Osredotočila se bom zgolj uh, na dopolnila. Smer je prava. Zaupanje je osnova eh, za uh, naravnanost pri mladih. Rada bi še nekaj dodala, namreč to, kar smo danes. Uh, sprejeli s svojim poročilom. Te spretnosti bi rada z nečem dopolnila. Kajti, očitno so to spretnosti, ki, s katerimi ne bomo našli delovnega mesta, ampak se bomo z njimi uveljavili. Sedaj pa še nekaj o izbiri delovnega mesta oziroma o, o izbiri študija. Mladi ne izberajo vedno prave študijske smeri. Zato mislim, da bi jim morali najprej nuditi dobro svetovanje, zato da bi se dobro odločili. In od konca še to. Ne gre vedno samo za spretnosti, gre za visoko kakovostno izobrazbo. In sicer takšno izobrazbo, ki nekomu nudi tudi dobre možnosti za prihodnost. V Evropi a, imamo 40 odstotkov tistih, ki zapustijo šolo. Ampak ne gre samo za eh, kvantiteto, ampak tudi za kakovost. Osredotočati se moramo na tista področja, ki so pomembna za delovni trg. In pri drugi točki, tukaj gre za ta dualni izobraževalni sistem, lahko rečem to, da ni treba, da je dualni sistem zgolj dualni. lahko bi ga še dopolnili. V vsakem izobraževalnem sektorju se lahko kot dopolnilo še nečesa naučimo. Hvala lepa. Komisija želi to besedo, ne predstavnika komisije ni. Dobro, potem pa dobi besedo še enkrat pripravljalec mnenja, če želi. Ni videti, da želi besedo, vsi se strinjamo. Rok za predloge sprememb je 22. juli ob 12 v odboru za kulturo bomo glasovali 15. oktobra. Mislim, da smo ustvarili dobro podlago za eh, mnenje, za odločno mnenje o tej tako pomembni temi. Sedaj pa prehajamo k zadnjemu poročilu oziroma k zadnjemu mnenju in sicer je to uh, mnenje ma kolega Maure Barandija Rana, vloga Evropske unije v Združenih narodih. To je povezano tudi s novo strategijo odbora za kulture, da bo bolj prisoten v kulturni demokraciji. Izvolite. Najlepša hvala. To mnenje odbora za kulturo o vlogi Evropske unije v Združenih narodih nam omogoča, da obravnavamo nekaj zelo pomembnih vprašanj, ki nam bojo pomagali pri dejanski pametni zunani politiki za Evropsko unijo. Včasih govorimo o medkulturnem dialogu in ponavljamo, da je koncept Evropske unije utemeljen na kulturni raznolikosti. ta dialog in ta odnos je lahko ključen pri novi viziji za odnose med Evropsko unijo, državami članicami in tretjimi državami na drugi strani. Namreč danes prej kot kadarkoli poprej, poprej moramo res razumeti tretje države, da se lahko soočimo z grožnjami, ki obstajajo na svetu, kot je naprimer terorizem. Kulturna diplomacija ne pomeni samo to, da organiziramo evropske glasbene koncerte in prireditve po vsem svetu. Ne, to ni dovolj. Tukaj gre za kulturne aspekte, ki nas spremljajo po vsem svetu. Kultura je lahko tako neka mahka moč pri naših zunanjih odnosih. To uspodbuja demokracijo in temeljne svoboščine ter nam omogoča nov način za izoblikovanje koncepta globalnega državljanstva. Govorimo o kulturi z veliko začetnico. Torej, kultura kot eh, vzajemno razumevanje človekovih pravic. V tem kontekstu je pomembno, kakšen je naš odnos z OZN in za posameznimi agencijami, ki se ukvarjajo za kulturo in, in človekovimi pravicami. V mnenju se predvsem osredotočamo na mnenje in uh, odnose z UNESCO. Torej, naši odnosi z UNESCO lahko izboljšajo vlogo Evropske unije, naprimer na področju tihotapljenja umetnin, pa tudi kar se tiče dela v begunskih taboriščih, konfliktnih območjih in tako naprej. Rad bi se zahvalil poročevalcem v senci, s katerimi sem sodeloval. Imeli smo zelo kratke časovne roke, ampak prišli smo do sporazuma pri zelo pomembnih vprašanjih. Predlagamo tudi, da bi Evropska služba za zunanje delovanje imenovala v vsaki tuji delegaciji nekoga, ki bi bil zadolžen za promocijo in koordinacijo kulturnih programov Evropske unije. Tako da bi sodelovali z državo gostiteljico na tem področju in promovirali sodelovanje z umetniki. To bi lahko storili v okviru preferencialnih sporazumov preferenčnih sporazumov v okviru Združenih narodov. Potem pa imamo tukaj še konvencijo o kulturni raznolikosti. Ta je bila sprejeta po dogodkih leta 2001. Tukaj je govora predvsem o pomembnosti ustvarjalnosti in raznolikosti. Kulturna raznolikost, tako pravi, je skupna dediščina človeštva. Prav zato jo moramo prepoznati in uskladiti ter ohraniti v korist naslednjih generacij. Torej, to so besede iz preomenjene konvencije, ki smo jo sprejeli po zelo tragičnem dogodku v bližnji preteklosti. Torej, to kaže na veliko voljo za to, da bi izboljšali harmonijo med ljudmi. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj bom dala besedo poročevalcem v senci, gospod Brojevski, Dekov. Žabaski in Trepen. Izvolite, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala. No, žal mi je, zato ker je gospod poročevalec zelo hitro prebral svoj, uh, svoje poročilo, tako da je bilo verjetno težko stalmačiti, sam bom bolj počasi govoril. Vse, kar predlagamo v naših predlogih sprememb, je zelo natančno, tudi mnenje je dobro in tukaj lahko uh, vsekakor podprem določene predloge sprememb, nekatere sem tudi sam pripravil. Obstaja pa en predlog, na katerega bi vas rad opozoril. Razlikovati moramo med dvema postopkoma. Po eni strani imamo promocijo kulture kot take. Kultura je v bistvu skupek vrednot in eh, mi lahko promoviramo dela nekakšnega umetnika, njegov eh, opus in tako naprej. Potem pa imamo tudi drug napredek, pri katerem spodbujamo kulturo Evrope. Torej, gre za dva zelo različna postopka, ki potrebujete različne, različna urodja orodja za uporabo kulture, s katero lahko promoviramo različne dogodke, različne politike in ustvarjalce, po drugi strani pa orodja za spodbujanje kulture kot take. Tukaj imamo Evropsko unijo in njene mehanizme, pa eh, OZN in njihove mehanizme. Razumeti moramo torej razliko. To je vse, kar sem želel izpostaviti. Ah, yes. e, kolega Nekov? Gospod Nekov, izvolite. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда... Най-лепша хвала, госпожа председница. Кратък му. Мислим да обстая конструктивен диалог с поручевалцем. Podpišem lahko to, kar eh, smo že slišali, potrebujemo okrepljeno sodelovanje med Evropsko komisijo in uh, vsemi ostalimi akteri, ki skrbijo za zaščito svetovne kulturne dediščine. Obenem si moramo prizadevati za okrepljeno sodelovanje na področju zaščite kulturne dediščine na področjih, kjer uh, vladajo obroženi spori in uh, spopadi. sodelovanje med Evropsko unijo in UNESCO se je nasplošno izboljšalo po sprejemu eh, novih besedil o sodelovanju. Zato spodbujam eh, skupinjo na visoki ravni, da z nami sodeluje na bolj redni osnovi. Lotiti se moramo pravilne metode dela, ne smemo reagirati zgolj, ko gre za uh, nujne zadeve, na to pa pozabiti na vse skupaj. Zaščititi moramo evropsko kulturno deliščino in eh, zato potrebujemo strukturiran dialog. V okviru konkretnih ukrepov pa lahko rečem, da potrebujemo podporne ukrepe za tiste uh, ustvarjalce, tiste umetnike, ki eh, imajo konkretne projekte, ki jih želijo razširiti po svetu. Zdravo, zdravo, gospodžu predsedatu, vržene kolegi. Gospod Džambatski, najlepša hvala. Gospa predsednica, kolegi in kolegice, rad bi se zahvalil poročevalcu za njegovo sodelovanje, hvala za predlaganje predloge sprememb. Vemo, da časa eh, za pripravo poročila ni veliko eh, in zahvaljujem se poročevalcu za metodo, ki jo je ki jo je izbral samo pripravljen priloge spremembe v imenu moje skupine eh, in eh, kot opazovalka Evropska unija na generalni skupščini OZN sledi razvoju dogodkov. Imeli smo resolucijo iz leta 2011, eh, imeli smo predlog večje vloge Evropske unije, izpostaviti je treba da potrebujemo ustrezno politiko. Morda bi bilo sedaj prehitro prejiti na pravico do glasovanja za Evropsko unijo. Grazie, eh, kolega Trup. Najlepša hvala, gospod Tripel, izvolite. You, and... Najlepša hvala, gospod predsednica, in hvala tudi poročevalcu. Ko govorimo o konceptih, glede tega, kakšno vlogo bi morala EU prevzeti v okviru Združenih narodov, še posebej glede kulture, bi izpostavila to, kar smo že povedali prej. Namreč ne sme biti to kulturna diplomacija od zgore na vzdol, ampak bolj kulturni odnosi, to, da spostavimo stik z našimi državljani in da se lahko ti medsebojno povežejo. Gre torej za ponomočenje državljanov v različnih državah, v katerih delujeta Evropska unija in OZN. Torej res bi rada podarila, da moramo dati več možnosti in sredstev na voljo, predvsem za delo z nevladnimi organizacijami. Imamo različne inštitucije Združenih narodov in ja, dobro je, da pojasnimo, kakšna je naša vloga znotraj njih ampak na koncu je pomembno, da se povežemo z ljudmi in da jim damo možnost, da sami ustvarjajo vsebine in dialog. Veliko smo govorili tudi o konfliktih. Obstaja ta zamisel, da bi se vključili v um, izboljšanje situacije po konfliktu in za pomoč, neposredno pomoč po konfliktu. To pomeni, da bi potrebovali poseben proračun za to na področju kulture to dejansko pomeni, da ljudem damo možnost, da se združijo in izmenjajo svoje izkušnje. Poleg drugih inštrumentov mislim, da bi bil ta lahko res zelo uh, koristen in to bom tudi zapisala v predlogu spremembe, ki ga predlagam. Hvala. Najlepša hvala. Ja, tudi to je po mojem mnenju pomembno mnenje. Ne vem, ali želi komisija komentirati. Ne. Želi poročevalec spet eh, besedo? Izvolite. Ja, čisto na kratko. Rad bi se zahvalil kolegom za vse prispevke. Kot veste iz predstavitve in iz mnenji tistih, ki so dodali svoje predloge. Gre za zelo kompleksno mnenje, ki mora v zelo majhni količini besedila zaobjeti različne, različna tematska področja. Vsekakor bom poskušal zajeti vse predloge sprememb in vsa mnenja, ki ste jih izrazili. Vseeno pa prosim odbor, da se ne zadovolji z tem statusom quo, naj ohranijo ambicije za boljšo vizijo Evrope v prihodnosti. Na ta način se bomo lahko soočili z vprašanji, ki sem jih prej predstavil. Le tako lahko storimo korak naprej. Torej, potrebujemo zmožnost, da ukrepamo. In to ne samo na ravni držav članic, ampak kot Evropska unija skupaj moramo imeti možnost, da predstavimo ukrepe na teh področjih. Torej, čim več mnenji bom poskušal vključiti v besedilo, vseeno pa ne bom obupal nad to evropsko ambicijo. Hvala. Ja, najlepša hvala. Zelo zanimiva se mi zdi ta zamisel, da bi imeli več sodelovanja na področju kulture znotraj okvira evropske zunanje politike. To je zelo zanimiv koncept, namreč to bi nam eh, omogočilo tudi način večje izmenjave na področju zunanje politike v Evropi. To se mi zdi smiselno. Evropa bi lahko, eh, kultura bi lahko bila nek način posredovanja na tem področju, na tak način bi lahko zmanjšali razlike med nami. Seveda obstajajo tukaj tudi občutljiva vprašanja, ampak to je povezano z vprašanji, ki smo jih obravnavali včeraj. Evropska unija si želi bolj močno predstavništvo v Združenih narodih, kar se tiče kulture in trgovanja, tretjihotapljanja umetniških izdelkov glede kulturne dediščine in tako naprej. Torej, to je povezano z razpravo o krizni situaciji imigrantov, ki je trenutno tako pomembna tema. Torej, vse to je povezano z izobraževanjem in eh, kulturnim dialogom, Seveda, če upoštevamo tudi težavo z imigranti, mislim, da so to torej stičišča, ki jih moramo omeniti. Potem pa so tukaj še tisočletni cili in v okviru teh ciljev lahko vsekakor razmislimo tudi o teh zadanih vprašanjih. Na konferenci v Adisova Bebi bi to lahko omenili ali pa septembra Torej, bolje bi bilo, da okrepimo vlogo kulture pri odnosih med Evropsko unijo in eh, OZN. Jutri, 15. julija, je rok za uložitev predlogov sprememb. 15. septembra bomo glasovali v odboru za kulturo v AFET-u, pa bodo o tem glasovali 13. oktobra. Torej imamo še nekaj časa za delo na tem mnenju. Sedaj pa naslednje seje. Naslednja seja bo 14. septembra ob 3. in 15. septembra ob 9. zjutraj. Zahvalila bi se kolegom, ki so ostali do konca. Želim vam zelo lepe počitnice, lepo poletje tudi vašim družinam. Prav tako se zahvaljujem sekretarjatu in vsem ostalim sodelavcem ter asistentem tudi svetovalcem, ki so delali zelo dobro. Hvala, da ste ostali z nami vse do konca in še enkrat lepe počitnice, lep dopust. Se vidimo septembra.